Good afternoon, colleagues. Lep pozdrav, spoštovani kolegi. Nadaljevali bomo z dnevnim redom in sicer za točko 14, ki zadeva Mednarodno eh, konvencijo Združenih narodov o pravicah otrocih in Evropski uniji. Izivi in priložnosti za pravice otrok, vključno z eh, priložnostmi z begunci in tako naprej. Z nami je gospod Mezmur predsednik odbora Združenih narodov za pravice otrok. Predtem še majhno obvestilo, z nami je nekaj obiskovalcev, gospe Ferrare, in zato jih vse lepo pozdravljamo. Gre za mlade, ki sedijo v ozadju dvorane. And now we come to our guest, um, Mr. Tako, sedaj pa se lahko posvetimo našemu gostu, gospodu Mezmorju. Uvodoma naj kolegom povem, da je novembra 2014 naš odbor potrdil resolucijo o 25. obletnici konvencije o pravicah otrok. Ta določa standarde na tem področju. Od sprejetja eh, te resolucije je bilo izvedenih že kar nekaj naših priporočil. Eh, naprimer, kar se tiče postopkovnih eh, varoval za otroke in tako naprej. To smo predlagali v našem odboru in potem je bilo tudi izvedeno. Gotovo bodo nagovorili to temo tudi nekateri kolegi. Po resoluciji smo se torej odločili, da pred, k nam povabimo predsedujočega odbora za pravice otrok. Na tak način lahko ko spregovorimo o politikah povezanih z pravicah otrok. E, poleg tega pa se nam lahko danes eh, pridružijo tudi člani pododbora za pravice, človekove pravice. Skupaj bomo razpravljali o normativnem razvoju Združenih narodih glede pravic otrok v kontekstu beguncev in eh, migraci migracij. Povedano bo tudi več, kar se tiče predlogov za reformo dublinskega sistema. Tako sedaj pa dajem besedo gospodu Mezmorju, ki lahko začne svojo predstavitvijo. Potem pa lahko začnemo z razpravo. Lep pozdrav, gospod Mezmor, in izvolite. Much, a... Uh, Najlepša hvala. V veselje mi je, da sem lahko danes uh, z vami in prepričan sem, da bomo vsi veliko odnesli od današnjega sestanka. Upam, da boste vi izvedeli kaj novega, jaz pa tudi bom izvedel veliko novega od vas. Hvala vsem, ki ste danes tukaj in najlepša hvala poslancem, ki so nam omogočili ta stik. Tudi kolegi iz UNICEF-a in drugi so pomagali pri teh stikih. Nekaj besed bi rad povedal o odboru za otrokove prvice. V našem odboru je 18 neodvisnih strokovnjakov, odbor pa je ustanovila konvencija o pravicah otrok. Odbor je bil ustanovljen leta 1991 in takrat smo imeli 10 členov, potem, članov, potem pa smo naše članstvo razširili. Glavna vloga našega odbora je, da pregledujemo poročila strani držav. Vseh 196 držav redno pripravlja poročila potem mi ta poročila pregledamo in eh, pripravimo poročilo o stanju otrokovih pravic v teh državah. Tukaj ne gre samo za izvajanje konvencije, ampak tudi za soočanje z izzivi, ki obstajajo v določenih državah, ter poskušamo najti rešitve za te izzive. Konvencija je zelo uspešen dokument, gre za edini mednarodni eh, dokument, ki ima 196 ratifikacij. Razprava, ki bo potekala danes, bo povezana tudi z resolucijo, ki ste jo vi sprejeli o tem in sicer novembra 2014. Seveda pozdravljamo vsebino te resolucije. Ampak ne gre samo za konvencijo otrokovih pravic, ki jo spremljamo, spremljamo tudi opcionalni protokol, ki pripada glede otroške pornografije in pa protokol, ki eh, govori o otrocih v oboroženih konfliktih. Obstaja tudi dodatni protokol za mehanizem pritožb, ki je začel veljati leta 2014. Ta protokol ima trenutno 29 ratifikacij, 12 izmed teh pa eh, je članica Evropske unije. Konvencija je izboljšala pogoje, v katerih živijo otroci. Torej, pogoji so sedaj veliko boljši kot leta 1998, ko je bila konvencija sprejeta. Ampak še vedno to ne velja za vse otroke. Kaj to pomeni? Še vedno obstaja veliko otrok, ki niso tukaj, ki jim, ni, ki jim ne pomagamo, naprimer otroci z invalidnostjo, deklice v določenih delih eh, držav in tako naprej. In to se ne dogaja samo v državah razvoja, ampak tudi v razvitih državah. Obstaja kar nekaj težav, s katerimi se soočamo tudi po konstruktivnem dialogu. Delegacije na visoki ravni so ponavadi prisotne v Ženevi in eh, stopijo v stik z nami in potem spostavimo ta dialog. Ja. Ti dialogi potekajo približno šest ur v skladu z konvencijo o otrokovih pravicah. Prav to pomeni, da je še veliko dela pred nami. Mislim, da ne obstaja niti ena država na svetu, tako država v razvoju kot razvita država, ki bi v celoti izvajala konvencijo o pravicah otrok za vse otroke v svoji državi. Ta konvencija ni veljavna samo za državljane, ampak za vse otroke, ki živijo na eh, območju neke države. Tako pravi drugi člen v konvenciji in to je obveza držav. Poleg naše vloge za pregled državnih poročil, mi sprejemamo tudi eh, pritožbe v skladu z mehanizmom za pritožbo. Leta 2014 smo imeli tudi uh, dan, ki je bil posvečen razpravam o pravicah otrok v digitalnih medijah. Tam je bilo veliko deležnikov, kjer smo se potem pogovarjali o tem. To poteka vsaki dve leti. Leta 2016 um, eh, smo imeli drugo temo. Takrat smo se naprimer pogovarjali o klimatskih spremembah in otrokovih pravicah v tem okvirju. Danes bo razprava verjetno povezana z migracijami in priseljevanjem, zato se bom kar posvetil tej temi. Naj podam nekaj začetnih misli. Ko govorimo o migracijah in eh, pravicah otrok, govorimo tudi o pravnih obveznostih. Države in vladne službe so zavezane k določenim stvarem in to moramo razumeti. To je pomembno izhodišče. Vsa, vse države, tiste, kjer otroci živijo, tiste, ki jih prečkajo in tam, kjer otroci prosijo za azil, imajo določene obveznosti. Prav to sem želel povedati prej, ko sem govoril o členu 2, ki govori o otrocih, ki se nahajajo na območju neke države in nima veze z državljanstvom teh otrok. Ne glede na to, ali trenutno obstaja kriza, moramo spoštovati te določbe. Stališča pravic otrok moramo razumeti, da trenutno poteka kriza. Imamo veliko kršitev in pa te kršitve so zelo resne. Poleg tega govorimo o krizi tudi zato, ker kršitve, do katerih prihaja, niso kršitve enega otroka, ene pravice, ampak so večstopenske kršitve. Prav zato je pred nami velik izziv. Ampak glavni razlog za to krizo je ta, da je odziv, ki smo ga dali na krizo migracij, zelo neprimeren in neučinkovit. Seveda bom eh, kmalo pojasnil, kaj imam v mislih, ko rečem to. Naj podam nekaj izzivov na migracijsko krizo, s katerimi smo se srečali. Ko migranti pridejo v končno državo brez dokumentov, je to morda problematično, ampak eh, ni konstruktivno, da o njih govorimo kot o nezakonitih migrantih in tako naprej. Seveda razumemo, da so države članice Evropske unije naredite, vel, naredile veliko napredka, ampak ta sekuritizacija migranske politike je vsekakor velik problem. Naj spregovorim naprimer o tem, kako se določa starost. Konvencija o pravicah otrok se določa, eh, njena, njena veljavnost se določa za otroke, torej tiste, ki so mlajši od 19 let. Prav zato je določitev starosti zelo pomembna. In države članice se morajo posvetiti temu, kako določajo starost otrok, ki pridejo v njihove države. Najboljše prakse so večdisciplinske, tako da psihologi, socialni delavci in drugi pripravijo oceno. Ko se eh, posvetimo medicinskemu testiranju za starost otroka, je potrebno najprej uporabiti neinvazivne metode. Države morajo poleg tega pripraviti tudi ukrepe zopr diskriminacijo. Bojevati se morajo zoper ksenofobijo, rasizem, diskriminacijo in tako naprej. Programi za izboljšanje ozaveščanja in za informacije o migrantih so pomembni. V našem odboru menimo, da če bi konvencija za pravice otrok imela še lahko eno podpoglavje, bi bilo to, da mora biti najpomembnejši argument, to, kaj je v najboljšem interesu otroka. Prav to moramo upoštevati pri oblikovanju politik in ukrepov. Najboljši interes otroka je pa tudi postopkovno vprašanje. Namreč upoštevati moramo, eh, kaj je v najboljšem interesu otroka pri vsakem postopku, povezanem z tem, kje se otrok in njegovi starši nahajajo, ali so priprti, ali se vrnejo v drugo državo in tako naprej. Torej, vse to se mora odločati na podlagi tega, kaj je v najboljšem interesu otroka. Šele potem, kot drugi in tretji argument, pa lahko pridejo administrativne zadeve in tako naprej. Takšen pristop pa je seveda temeli na individualni oceni. vprašanje je, kako ugotovimo, kaj je v najboljšem interesu otrok. Seveda, za, če to želimo, moramo jim dati priložnost, da spregovorijo in da to sami povedo. To je tudi njihova pravica. In to bi morali odraziti tudi v različnih politikah in uh, manifestih Evropske unije. Moj tretji argument je povezan z dokumentacijo. Gre namreč za pomembne dokumente, ki bodo pomembni tudi kasneje, glede tega, da se ugotovi nacionalnost osebe, pa tudi pomembno bo kasneje pri vrnitvi in tako naprej. Dokumenti so pomembni tudi pri, pr pri preprečevanju preprodaje in tako naprej. Večina otrok, ki prihajajo, še predvsem eh, mladostniki brez spremstva, so bili deležni pogosto nasilja zoper njih. Torej, postopki na mejah Evropske unije so tukaj kritičnega pomena. Nekateri otroci so že bili zlorabljeni, včasih je prihajalo do spolne zlorabe, do eh, določenih mentalnih travm in tako naprej. Prav zato uradniki, ki spremejo te otroke, igrajo pomembno vlogo tudi pri tem, ko razmišljajo o tem, kakšen status bodo ti mladostniki dobili v naši državi. To je povezano tudi z službami so, in storitvami, ki so otrokom na voljo, naprimer socialne storitve, izobraževanje in tako naprej. UNHCR je to tudi omenil. Omenili so, kako pomembno je, da eh, tudi migranti so deležni izobraževanje. Ne bom tukaj dolgovezil, ampak eh, v tem besedilu piše, da ima samo ena polovica otrok migrantov dostop do temeljnega izobraževanja v primerjavi z več kot 90 odstotki nasplošno. Torej, to je še ena stopnja krize, to je v bistvu kot ena kriza znotraj krize. In po drugi strani lahko mislimo, da je to tudi eh, časovna bomba, Zakaj? Zato, ker ta bomba bo prej ali slej eksplodirala. Kaj, kakšna je prihodnost otrok, ki sedaj ne bodo dobili izobrazbe? Naslednje poglavje je združitev družine. Tukaj ste v Evropski uniji že storili kar nekaj napredka, ampak vemo, da v Evropski uniji veljajo drugačna pravila glede na to, ali je sponzor državljan Evropske unije ali ne. po našem mnenju je tukaj na voljo preveč izjem k splošnemu pravilu. Nekatere določbe so tudi opcionalne ali pa dajajo državam članicam preveč eh, odprtih možnosti za sprejetje ali zavrnitev. Mi smo do tega precej kritični. Zakaj? Zato, ker predpostavljamo, da bo prihajalo do kršitev, kjer se bo zlorabilo pravice otrok. Pa še nekaj komentarjev, preden torej zaključim. Pridržanje in pravični, pravična sodba. Imigracijski status otrok ne sme biti razlog za pridržanje otroka. Po našem mnenju pridržanje ni niti zadnji ukrep, ki je na voljo. Namreč najboljši interes otrok gotovo ne more biti zagotovljen z pridržanjem. To je gotovo. mislim, da bi morali v praksi in v zakonodaji eh, zasidrati to, da je najboljši interes otrok ključna, ključni kriterij tukaj. Otroci morajo imeti dostop eh, do pravnih sredstev, da se pritožijo, če bodo njihovi starši deportirani ali če so pridržani. Pa še zadnja točka, ki bi jo rad omenil, je zagotovitev pravičnega sojenja. Naš odbor priporoča, da so postopki, ki vključujejo otroke, čim bolj hitri, da upoštevajo različne eh, posebnosti, nacionalne posebnosti, spol otroka in tako naprej. V, velikih, v veliko končnih državah takšni postopki niso izvajani v skladu z eh, standardi, ki so zabeleženi v konvenciji za otro, pravice otrok. Delavci na terenu potrebujejo tukaj dodatno izobraževanje o zaščiti pravic otrok. To vključuje tiste, ki delajo z otroki ali eh, v njihovem imenu. Kar se tiče otrok brez spremstva, tukaj morajo države članice na podlagi te konvencije sprejeti dovolj eh, ukrepov, zato da zaščitijo najboljši interes otroka. Torej, otroku je potrebno dodeliti nekakšnega. Uh, zagovornika, ki bo garantiral njegov najboljši interes. Tako sedaj pa še nekaj zaključkov. Države članice Evropske unije so ključnega pomena pri zagotavljanju otrokovih pravic. Zakaj je naš odbor tako meni? Poljska je bila tista, ki je predlagala to konvencijo in mnogo držav članic Evropske unije uspodbujajo pravice otrok v njihovi državi in izven države. Kar nekaj držav okrog eh, Evropske unije išče najboljše prakse in prosijo eh, Evropsko unijo za nasvete. Mnoge države članice Evropske unije so to konvencijo eh, ratificirale brez pridržkov in to takoj. Ampak vprašanje je, kako merimo politično voljo. Ali je ratifikacija dovolj, ali je dovolj redno poročanje, ali je dovolj, da ste članica v eh, odboru za človekove pravice. Potem imamo tukaj tudi eh, sponzorstvo letnega dneva namenjenega pravicam otrokom in tako naprej. Ali pa je eh, tukaj še nek korak. Po našem mnenju potrebujemo več kot to. Potrebujemo koordinacijo, spoštovanje skupnih interesov, dodeljevanje dodatnih sredstev in tako naprej. Zagotoviti moramo, da so naše politike, naša zakonodaja vključuje v svojem eh, osredju najboljši interes otroka. Če si ogledamo agendo za pravice otrok in enakopravnost spolov, to ni ista stvar, ampak eh, Torej, to je lahko nekakšna opomba pod črto, moramo pa vseeno vključiti pravice otrok v druge zakonodaje. No in naslednja točka. Najboljši interes otroka, vsakega posameznega otroka, ne vseh otrok nasploh, mora biti v centru priprave zakonodaje in politik. Danes imam krasno priložnost, da se lahko pogovorim z poslanci sam sem pravnik in zato mi je pravo izjemno pomembno. Pravo je ključnega pomena. In ni po nesreči, da člen 4 konvencije govori o tem, da morajo državni organi pripraviti zakonodajne ukrepe in druge ukrepe. Prva stvar so zakonodajni ukrepi. Zakaj? Zato, ker je zakonodaja tako pomembna, pri spoštovanju in včasih tudi pri kršitvah otrokovih pravic. Torej, če dobro pripravimo zakonodajo, to vpliva tudi na druge načine spoštovanja pravic otrok. Obstajata dve konkretni priložnosti danes, kaj lahko storimo, naprimer, da se izboljšajo in sprejmejo smernice glede spoštovanja otrokovih pravic v zunanjih politikah Evropske unije. Tukaj lahko pošljete jasen in močen signal glede spoštovanja za standardi za spoštovanje otrokovih pravic. Potem lahko nadaljujemo deset uh, ključnih načel za spoštovanje otrokovih pravic, ki jih je predstavila komisija leta 2015. V našem odboru bi radi še posodobili in dodali k tem smernicam, tako da bi te kmalo postale tudi del zakonodaje Evropske unije. Ne glede na to, ali gre za izobraževanje, zdravstvo ali kaj takšnega, imamo dve pravili. Prvo pravilo je to, da mora biti v spredju um, najboljši interes otroka, in drugo pravilo pa je, da si moramo vedno zapomniti prvo pravilo. Hvala. So Najlepša hvala. Eh, vrsta kolegov želi podati komentar oziroma zastaviti vprašanje in začenjamo gospod Kingo Gal. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Par vprašanj, ki jih je omenil gospod Mezmur, ki ga tudi toplo pozdravljamo in hvala za vašo prisotnost danes tu in eh, za ta zelo zanimiv na govor. E, tu govorim tudi kot e, članica pododbora za človekove pravice, ki je nekakšna središčna e, točka za pravice otrok. No, omenili ste vprašanje pravice otrok v kontekstu migracij in zelo me veseli, da ste poudarili to vprašanje in pa pomen izobraževanja v kontekstu otrokov, migrantov in eh, beguncev. Mm, vemo, da je približno 50 odstotkov, približno 30 eh, milijonov razseljenih eh, oseb, notranje razseljenih oseb, beguncev, otrok. In to je verjetno najpomembnejše vprašanje poleg njihovega zdravja, eh, ravno izobraževanje. Ne smemo izgubiti generacij, ki jim ne bo omogočen dostop do izobraževanja. In verjetno je to edina možnost, ki jo imamo za to, da jim eh, kasneje omogočimo vstop v neko lastno normalno življenje oziroma da se morda celo vrnejo. Je pa to tudi edina možnost, da jih obvarujemo pred nadaljnimi nevarnostmi. Se pravi, da se na nek način radikalizirajo ali da se jih izkorišča za potrebe otroškega dela ali v oboroženih spopadih in zato menim, da so ta vsa vprašanja med sebojno povezana in zato povdarjam uh, eh, ravno to vprašanje. otroškega tela, ILO in Svetovna banka, mogotavlja, da je približno 100 milijonov otrok pod 14 eh, letom starosti, vključenih v delal v velikih primerih najhujše oblike, kot so služenske ali služenskemu eh, blizu delovnevi pogoji, spolno izkoriščene in tako naprej. Mislim, da moramo storiti še veliko več za to, da otroke zaščitimo, kjerkoli že so na svetu. No, to je tudi vprašanje, ki ste ga že omenili včeraj, namreč vprašanje otrok v oboroženih spopadih. Vemo, da imamo na deset tisoče otrok pod 18 letom starosti, ki služijo v oboroženih skupinah in to so vprašanja, ki jih moramo obravnavati. Potem so tu tudi vprašanja, ki so morda posredno povezana s tem, ki pa nas vseeno skrbijo in sicer gre za vprašanja, ki smo jih tudi omenjali danes tu na našem odboru, namreč kako zaščititi interese otrok v kontekstu spleta, hm, torej preprečevanje radikalizacije, varovanje pred eh, kibernetskim trpinčenjem, skratka, cela vrst, eh, cela vrsta vprašanj je tu. In moje vprašanje je, kaj lahko vi storite, kaj vaš odbor za pravice otrok eh, počne, zato da se zagotovi popolno spoštovanje konvencije. Eh, kaj storiti, ko ugotovite popoln neuspeh v smislu izvajanja te konvencije. Hvala lepa. Natalija Grizbek je naslednja in prednji dan besedo bi se ji rad zahvalil njej in skupini Alde za to pobudo, da se povabi predsednika tega odbora OZN. Hvala lepa, gospod predsednik, najlepše hvala tudi predsedniku odbora za pravice otrok OZN, da se je odeležil tega dialoga z nami. Hvala za to, ker problemi, kot eh, je zelo jasno povedala kolegica Kinga Gal, problemi so tako zelo raznoliki, tako velikanski, ne le v Evropski uniji, ampak tudi v smislu delovanja Evropske unije, da je vaše delo lahko neka oblika usklajenega dela za zaščito tistih najbolj ranljivih, torej otrok, do katerih imamo jasno obveznost, na nek način prirojeno, čeprav morda ni vedno mm, to ravno očitno iz eh, ostalih kontekstov in ko ste dejali, ko so predsedniki pomenili, da zaščito otrok postavimo v osrče zakonodajnih interesov, ki jih zasledujemo. No, govorili ste o migracijah in o otrocih, ki so vključeni v procese migracij, teh je zelo veliko na evropskem ozemlju danes in verjetno bi se bilo potrebno takniti dveh, treh prioritet, ki se zdi, da so ključni elementi v tem kontekstu za našo evropsko celino, torej na nek način prioritetna področja v pravem oceanu tem, kjer so torej tiste vprašanja, ki menite, da bi bilo smiselno zagotoviti učinkovitejšo eh, pomoč in zaščito. Drugo vprašanje, morda nekoliko zelo eh, francosko, pa vendar rada bi se dotaknila vprašanja, eh, mnenja, ki ste ga podali v začetku leta, kjer ste ugotovili celo vrsto vrzeli, kar zdaj je dostop otrok do uh, sodišč, ko gre naprimer za pohabljanje, ko gre za uh, druga to vrstna vprašanja. Torej, torej tu mislim, da je pomembno ukrepati in potem še tretje vprašanje. Zdaj začenjamo z delom na področju boja proti kibernetski kriminaliteti, torej zaščita otrok pred internetom in eh, pred eh, pornografijo oziroma pedopornografijo in tu nas zanima, kakšno je stališče eh, vašega odbora s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa. Katarina Kiniči, naslednja. Gospa Kiniči je bila poročevalka za postopkovne postopkovno varstvo otrok. Katarina. Hvala lepa. Hvala in eh, lepo zdrav gospodu Mezmorju, ki se mu tudi zahvaljujem za predstavitev in eh, uvod. No, ko sem vam prisluhnila, moram reči, da je bilo to, kar ste dejali, dejansko glasba za naša ušesa, kajti ti kot eh, sopredsedujoča eh, interskupine, mm, to bile tudi za druge kolege tega parlamentu, lahko povem, da vsekakor dajemo velik eh, pomen in pripisujemo velik podarek temu področju in zato sem resnično prepričana, da moramo varstvo mladoletnikov postaviti v srče vseh naših evropskih politik, eh, ne le v kontekst politik držav članic. Zato sem tudi na to temo nastopila pred plenumom, eh, tako pri komisarki Jurovi kot pri podpredsedniku Timmermansu, namreč, da se izpostavi višji interes mladoletnikov. No, govorili ste o številnih zadevah in veliko tega je zapovedati, ampak eh, hvala predsedniku Morajšu, ki nas je spomnil, da sem imela čast delati na direktivi o postopkovnih jamstvih za mladoletnike v kazenskih postopkih in hvala vsem kolegom, ki so z menoj delali na tej direktivi. In sicer je bila to prva na tem področju. In eh, sam smo vključili vse eh, tiste prioritete, ki ste jih vi omenili eh, v kontekstu kazanskega postopka, ki se vodi proti posameznemu mladoletniku. Ker je dejstvo, da ima vsak svoje specifične potrebe eh, in eh, ko mi sprejemamo zakonodajo o mladoletnikih, moramo upoštevati to posebnost. No, toliko torej na hitro, kar zadeva kazenski postopek. Pomembno je, da se zakotovi podpora vsega. Eh, strokovnjakov, družine, obvezna eh, pravna pomoč v vseh fazah, potem eh, tudi preuzgojni ukrepi in zaporna kazen le kot izjema, pa še to ločeno od odraslih. To torej so zadeve, ki jim mi pripisujemo največji pomen. Zdaj pa še na kratko, kar zadeva mladoletne migrante, ker tudi to je področje, ki je deležno vse naše pozornosti. Tu smo ugotovili, da evropske politike in eh, politike držav članic morajo upoštevati, da je mladoletni migrant v prvi vrsti otrok, potem šele migrant, pa v prvi vrsti je otrok. In Zato menimo, da je potrebno zagotoviti vso zaščito, ki so jo deležni otroci. Torej za za eh, mladoletnike brez spremstva je potrebno zagotoviti ustrezno psihološko uh, pomoč, pravno varstvo, uh, integracijo in to od uh, trenutka vstopa v žariščno točko in vse čas je treba rekoči tudi podporo tako nevladnih organizacij kot eh, drugih in te seveda eh, močno prispevajo k delu institucij. No in eh, zaključujem, da bodo imeli besedo lahko še drugi kolegi, namreč glede mladoletnikov brez spremstva je nevarnost predvsem v tem, da številnih teh ne moremo najti. Veliko jih je izginilo, deset tisoč jih je v eh, zadnjem letu izginilo, to jih je veliko in v moji državi v Italiji, ki je sicer aktivirala eh, zelo visoke normative za njihovo zaščito, jih je vendarle izginilo pet tisoč, tako da ogromna številka. In eh, to pomeni, da Eh, pogosto to izhaja iz dejstva, da jih ne moremo ustrezno identificirati in tudi to je eden od problemov, s katerimi se soočamo. Namreč, če ne moremo identificirati mladoletnika, potem tudi ne moremo slediti njihovemu premikanju. Tako da še enkrat hvala za vašo prisotnost. Mislim, da je to izjemnega pomena, torej, da lahko ustrezno, korektno identificiramo mladoletnika, da potem lahko spremljamo njegovo gibanje in da ga tudi zaščitimo pred eh, tveganji eh, izkoriščanja, pristanja v organiziranem kriminalu in tako naprej. Torej vsi tisti riziki, vsi tisti tveganja, s katerimi se soočajo vsi od najmlajših dalje. No in potem še zadnji premislek ob 25. obletnici konvencije OZN smo skupaj z drugimi kolegi predlagali tudi resolucijo, s katerijo smo Evropsko unijo pozvali k ratifikaciji te konvencije. Evropsko unijo kot celoto, da na ta način dajemo še dodaten pomen eh, tej evropski zakonodaji, ki jo morajo države članice prevzeti. Toliko torej v odziv na povedano. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve vprašanje iz gospoda eh, Mesmurja. V moje državi na Finskem več kot 70 odstotkov azilantov, ki trdijo, da so medoletniki brez spremstva, eh, se za njih ugotovi, da so starejši od 18 eh, let, ko se opravi preskus in imamo celo dvoletni preskus Mm, doletno prehodno obdobje, tako da jih je večina še starejših. Verjetno je podobno v drugih državah članicah in mislim, da je jasno, da je to vrstna zloraba tega statusa in koncepta, mladoletnika brez spremstva, nekaj izradi česar je širša javnost jezna in cinična in zato so ti testi starosti v interesu družbe in prosilcev za azil, ki resnično so mladetniki in ki jih resnično potrebujejo zaščito. Ni mi bilo čisto jasno, kakšno je vaše stališče s tem v zvezi in me zanima, kaj predlagate. Še eno vprašanje. Zdi se, da močno nasprotujete pri držanju mladoletnikov v, v kakršnem koli primeru. Pa vendarle imamo na tisoče mladoletnih eh, prosilcev za azil, ki so izginili, Bog ve kam. Tisti, katerih vloga za zašito ni odobrena, praviloma izginejo v vseh državah, neodvisno od starosti in to ni v interesu nikogar, vključno z zadovoljnimi osebami. Kako torej predlagate, da preprečujemo to vrstne izginotja, eh, če nimamo možnosti ustreznega pridržanja? Hvala. čeprav razumem, danes ni možnosti za tolmačenje iz finščine. To bi moral povedati že na začetku. A, je, no, dobro, ampak vendar le moram to uradno povedati, če tolmačenje je na voljo, tako da se upravičujem za to, pravi predsednik. Naslednja je Kornelija Ernst, izvolite. Ja, hvala lepa, Klod. Ugotovili ste, da konvencija OZN praktično nikjer v svetu ni predmet eh, popolnega izvajanja. Eh, omenili ste številne primere in dejstvo je, da mora to postati nekakšna horizontalna naloga eh, pravice otrok namreč. Ampak pravice otrok ne moramo ločiti od drugih pravic. Otroci so sestavni deli družin, sicer ne vedno, pa vendar. In v tem primeru moramo razmisliti tudi v to smer namreč, kako sem vključiti pravice družin. Pravilno ste dejali, pa ponovno se strinjam, da otrok ne bi smeli eh, zapirati v zapore. To se mi zdi itak popolnoma eh, nezaslično, da bi otroke dali v zapor. Torej, popolnoma se z vami strinjamo, da otrok ne velja zapirati, kaj pa eh, starše tudi ne. ne? In to je zdaj vprašanje. Eno je povezano z drugim in mislim, da moramo nasplošno razmisliti o tem, kako ravnati z azilanti, z begunci. Seveda je otrok sam po sebi pomemben, ampak vse skupaj moramo videti na, v kontekstu in to je nekaj, kar me resnično skrbi, kajti tudi odrasli ne sodijo v zapor, če seveda niso storili kaznjega dejanja, to je druga zgodba. No in imam naslednje vprašanje za vas. Nekateri kolegi so dejali, da je veliko otrok eh, izginilo, utonili so, izgubili so se v puščavah, eh, na Kosovo so jih izkoriščali za drvanje organov in tako naprej, kot je dejala Kinga Gall, se jih izkorišča za sužensko delovno silo. Skratka, vse to se dogaja in se je dogajalo in moje vprašanje je, kaj menite, bi morali tu storiti, da se to resnično lahko prepreči. Ali se strinjate z menoj, da moramo resno premisliti o tem, kako najti, vzpostaviti neko varno pot v EU, ne le za otroke, ampak vsaj okor pa tudi za otroke. Potem je tu tudi vprašanje združevanja družin. Številne afganistanske družine in eh, družine iz afriških držav potujejo najprej sami, potem pa seveda želijo združiti družino. V Nemčiji imamo neke vrste eh, prepoved združevanja, namreč šele po letu dni je to možno. Torej, ali lahko morda poveste kaj več s tem v zvezi? Kaj bi bilo po vašem mnenju tu pomembno urediti na ravni EU, da bomo tu resnično lahko naredili korak naprej? Potem ste omenili tudi specifično strokovno osebje za otroke migrante oziroma za otroke z migracijskim poreklom. Kaj bi to konkretno pomenilo, ta to specifično strokovno osebje? To pomeni, da naj bi v teh žariščnih točkah imeli posebne sogovornike za otroke, posebne neke ureditve, nekaj v tej smeri za zaščito otrok ali, ali kako? Ali imate morda neke druge predloge? Toliko, torej, to bi me zanimalo. Hvala, Kristin. Hvala, gospod predsednik, za vašo prisotnost danes tu, za pogovor z vami. To je velika čast za nas, da se lahko pogovorimo o pravicah otrok, ki je res pomembna tema. Imam več vprašanj za vas, dokaj konkretnih vprašanj, ne vem, ali boste lahko odgovorili ali ne, vendar bi to utegnilo biti zanimivo. Namreč, ali imate kakšne podatke, številke o številu otrok, ki so uh, razseljeni, ki so padli v roke organiziranega kriminala in so uh, žrtve trgovine z ljudmi na globalni ravni. Kaj torej lahko storimo, zato da te otroke zaščitimo pred izkoriščenjem, torej boj proti trgovini z ljudmi, še posebej mladoletnike velja tudi zaščititi in to je tudi nekaj, o čemer smo govorili in uh, v kaj bi se morali še nekoliko bolj poglobiti. Drugo vprašanje, eh, kako je z pridržanjem eh, otrok na globalni ravni? Ali so še velike, ali še veliko držav, ki to še naprej izvaja, ali je morda prišlo do razvoja nekih alternativnih rešitev in potem še eno vprašanje glede preiskave BBC, ki ugotavlja, da so sirijski mladoletniki delali v uh, proizvodnih halah pomembnih evropskih blagovnih znamk, ali se je prišlo do dna eh, eh, temu vprašanjem in temu nespremljivemu pojavu, ali obstajajo neke možnosti za to, da se to vrstne izkoriščenje otrok vprašanje na globalni ravni prekine. Hvala torej za vaše odgovore naprej in še enkrat hvala za vašo prisotnost. Hvala, gospa Winberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za vse informacije, ki smo jih danes prejeli. 54 členov šteje ta konvencija o pravicah otrok in določa, da imajo vsi otroci do 18. leta starosti enake pravice. Mm. Torej, te pravice mm, so rdeča nit te konvencije in zelo sem ponosna, da mi na švedskem to konvencijo skušamo izvajati, koliko se le da, rada bi se odteknila migracijske krize, s katero se zdaj soočamo, še posebej, kako je to vplivalo na Švedsko v zadnjem letu. E še posebej smo imeli težavo s pojavom mladoletnih otrok, ki so potovali brez spremstva. In v državi z 10 milijoni prebivalcev smo prejeli 35 tisoč otrok brez spremstva. In veliko razprav je bilo o starosti teh tako imenovanih otrok in celo zdravniki, eh, lahko jih citiram, pravijo, da nekateri ti posamezniki, ki trdijo, da so otroci, so bistveno starejši, celo vse tja do 40. leta starosti. Mi ne opravljamo uh, teh uh, preskusov starosti in pač pa imamo, ok, fino, so stari toliko, kot pravijo, da so uh, sploh ko gre za uh, fante oziroma mlade može. Pogledamo, če pogledamo starostno skupino 15 do 17 let, 11 dečkov na vsako deklico je odpadlo v, tem, v tej starostni kohorti. Zdaj, omenili ste testiranje, da tega nočete, ampak eh, tu gre dejansko za najboljše interese otrok. Tako da starost je pomembna. Ne, zakaj ne bi odrasli kradi to korist, to prednost, ki jo ponujamo otrokom? Menimo torej, da bi morali opraviti obvezen eh, preskus starosti, da se zagotovi, da so dejansko otroci tisti, ki so prejemniki teh eh, pravic. Zdaj, seveda, razumem, da ne sprejemate nobenih predpisov na tem področju, lahko pa vsaj neko priporočilo. Gospa Ferrara, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa, gospod Mezmor. Sem uh, bila imenovana za poročevalko za skupni azilni postopek in v tem kontekstu imamo tudi določene dele besedila, ki zadeva tujce mladoletnike brez spremstva. To je bilo vprašanje pravne pomoči, imenovanje skrbnika uh, v petih delovnih dneh od vloge, potem je tudi predlog, da se enega skrbnika ne more imenovati za nesorazmerno število mladoletnih, kajti imamo primer v Italiji, kjer imamo na posameznega skrbnika do 70 mladoletnikov brez spremstva, kar je seveda neobladljivo. tu se uvaja tudi sistem nadzora nad celotnim konceptom skrbnikov. Vse to so pozitivni elementi v predlogu. spremembe direktive 2013 in torej z prihodne uredbe. So pa določene elemente, ki zbujajo dvome. Še posebej je dejstvo, da obstajajo določene omejitve, kar zadeva hitri skrajšen postopek, postopek na meji, ki lahko pomeni tudi omejevanje osebnih svoboščin. In eh, tu je pomembno, da se prepriči mora biti na izključevanje. Eh, je pa to nekaj, kjer se zbujajo dvomi, še posebej, kar zdaj skrajšen eh, hitri postopek, ko se ugotovi, da je nek medoviten prispev v državo, ki jo smatramo za varno, v tem primeru torej sproži eh, pospešen postopek in tu me zanima vaše mnenje s tem v zvezi. Enako, kar zadeva zdravstveni pregled za ugotovitev starosti. V predlogu uredbe so predvidene posebne garancije, torej jamstva, namreč se ne more prisiliti mladoletnika k zdravstvenemu pregledu za ugotovitev starosti ampak zavrnitev strani mladoletnika lahko tudi privede do predpostavke, da ta oseba ni mladoletna. Torej, tudi s tem v zvezi me zanima vaše, vaše mnenje, kar zadeva torej višji interes mladoletnika. No, potem pa še, kar zadeva skupni azilni postopek. Vprašanje, ki ga je že izpostavil kolega Alaho, namreč vse večje število mladetnikov brez spremstva, ki izginjajo na ozemlju EU. Gre za zelo praktično vprašanje, torej kaj lahko storijo države članice, kaj lahko stori EU, kaj lahko naredijo posamezne države. No, potem glede sprejema. Tudi tu s naslanjem na primer Italije. K nam prihajajo plovila s številnimi mladoletniki brez spremstva in skupnosti, ki sprejemajo te mladoletnike brez spremstva, se soočajo z velikimi težavami, tako iz logističnega vidika in tudi iz velika gospodarskih in eh, človeških eh, virov, ki so na voljo preprosto ni eh, ustreznega prostora za sprejem teh mladoletnikov, ki so eh, potem nastanjeni v eh, športnih objektih, kar ni najboljša rešitev, ampak to je edina namestitev, ki je možna, ker alternativ ni. Podobno, kar zadeva izobraževanje. Ko govorimo o mladoletnikih, govorimo o mlajših od 18. In med njimi so tudi osebe, ki potrebujejo izobraževanje, čisto osnovno izobraževanje in opismenjevanje. In eh, pogosto je težko vključiti v obvezno izobraževanje, kaj ti postaviti 17-letnika ob bok 6-letniku, eh, ki hodi v osnovno šolo, ni najbolj primerno. In eh, potem se krši ta vsega, pravice do izobraževanja eh, mlajši od 16 eh, let, kajti nemogoče jim je zagotoviti uh, ustrezno izobraževanje za potrebe opismenjevanja. Torej, gre za čisto praktične vidike in ne vem, kaj lahko storimo, da se zagotovi ustrezno, ustrezen sprejem, da se zagotovi torej spoštovanje uh, pravic otrok. Hvala lepa. In za konec še Tomaš Dehovski. Hvala lepa. Obljubim, da bom eh, zelo kratek in tudi moje vprašanje bo zelo kratka. Gospod Mezmora, eh, hvala lepa za vašo prisotnost danes tu. Eh, vaša komisija je pogosto predmet kritike, ne le strani EU, e ampak tudi strani drugih držav. Slišal sem kritiko v Afriki, Turčiji, Libanonu, Jordaniji in predvsem vas kritizirajo za to, ker kritizirate samo revne države. Če gre za neko bogato državo, eh, greste mimo, kot da se ni zgodilo. Naj vam dam prvi primer. Norveška. Na Norveškem vsako leto potekajo demonstracije. Vsak eh, teden, oziroma vsak mesec potekajo eh, demonstracije zaradi oduzema otrok najrevnejšim državljanom. Zdaj, obstaja neka neomarhistična organizacija, Parnevernet, ki sistematično uničuje uh, družine in zdi se, da vi tega nekako ne komentirate. Otroci migrantov, še posebej iz Afrike, se oduzemajo staršem, češ, da otro, starši ne delajo, da zlorabljajo otroke in tako naprej. Zanima me, vaše stališče s tem v zvezi. Prav tako me zanima, kakšno je vaše stališče glede Francije. Ta odbor je obiskal Kale in ugotovili smo, da je bilo tam veliko otrok, ki so bili žrtve spolnih eh, zlorab. In eh, ne vidim vas, da bi kritizirali Francijo, ki je to dovolila. Kajti na stotine otrok je bilo žrtev redne spolne zorabe. In še eno vprašanje imam, tretje vprašanje. Potoval sem po državah Balkana, Srbija naprimer, in pogosto so starši tam pravili, da bogati imigranti, ker niso begunci, potem kupujejo otroke revnejših. Družina s 4-5 otroci je eh, zapustila Sirijo, potem je kupila par otrok za 5000 evrov vsakega in na ta način so si povečali možnosti za pridobitev azila v državah članicah EU. In nisem slišal nobene kritike strani eh, vašega odbora. Mislim, da se tega vprašanja še niste rotili in eh, zelo bom vesel, če mi boste povedali, da se motim. Hvala. Um, ne vem, če ste prečakovali toliko tako podrobnih vprašanj. Pravzaprav sem vas opozoril, da bo vedel odbor. Opozoril sem gosta, da je tu veliko strokovnega znanja med člani in da boste dobili veliko podrobnih vprašanj. Vem, da ste si vse zapisovali, potrudite se, ampak imamo še pol ure. Prosim. Lahko se lotite teh vprašanj. Thank you very much. Hvala lepa. Najprej bi rad rekel, da sem zelo, zelo hvaležen za vsa vprašanja. Vidite, da se nasmiham, kajti to kaže, da se zanimate za to temo, da je to nekaj praktičnih izzivov, ki jih imate pri izvajanju, ampak pravzaprav želite to reševati, takoj, ko se bo dalo. No, zabeležil sem si podrobno vprašanje in začel bi z nečim. Predsedojoči me je obvestil, da imam približno 20 minut časa. Potem zadnje vprašanje, ki ste ga omenili. da smo odboru selektivni glede tega, s kom se pogovarjamo. Na koncu ste rekli, da bi radi, da vam rečem, da se modite. Gospod poslanec, strinjam se s to oceno, kajti prejšnji teden smo podali zelo kritično izjavo na spletni strani svojega komisarijata glede situacije otrok v Kaleju in seveda je to zelo problematična situacija to, kar se odvija med Združenim kraljestvom in Francijo. Potem so bili trenutki, ko smo podali takšne izjave tudi v Avstriji, včasih smo objavljali izjave v sami Evropski uniji, pred letom in pol, recimo glede migracijske krize. Tako, to so nekateri notranji primeri odboru, ločujemo med tem, da kričimo, govorimo ali pa še petamo tistim, ki imajo veliko pooblastil. Potem pišemo pisma, včasih ta niso javna. Nekateri tu so prejeli naša pisma, ki smo jih poslali iz odbora, glede tega, da je bila predlagana neka zakonodaja v parlamentu, recimo glede eh, rabe otrok pri prosjačenju. Torej, mi smo zapisali, da je to lahko diskriminatorno in specifično, to gre lahko recimo za romsko skupnost. Imeli smo primere, ko smo posegli v nekaterih državah, ki je sedaj tu v dvorani, poslali smo pismo, ne moram reči, katera država je bila to, ker je bilo to zasebno pismo, ampak rekli smo, da imajo nekaj težav z obravnavo invalidnih otrok, da imamo tudi eh, spolno zlorabo in tako naprej. Naj skrajšam to. Vse države, od Afganistana do Zimbabveja, od A do Ž, vse obravnavamo enako. nobenih preferenc ni. In kakšne metode imamo, včasih krčimo, govorimo ali še petamo, kot sem rekel. Samo to. Drugih preferenc ni. No. Ministrica je to omenila in seveda se strinjam, kako je zraba otrok eh, v vojaških konfliktih, kako je z orožjem. To so seveda vprašanje, ki so neposredno povezane s pravicami otrok danes. Potem glavno vprašanje, kakšne največje zive imamo pri izvanju otrokovih pravic, zlasti, če govorimo o konvenciji teh pravic? Ne rečem nekaj, kar sicer ne bo izvirno, ampak to je politična volja. To je politična volja. Kako merite politično voljo? Zato, ker eh, poročate o tem, to ratificirate ali pa imamo širše stvari. Imamo dodelitev virov, usposabljanje, to, da nacionalni inštituti za pravice odigra svojo vlogo civilne politike organizacije morajo tudi biti vključene, istočasno moramo poskrbeti za to, da se ne zanašamo preveč na civilno družbo. Za tiste storitve, ki so bistvene. Pogosto želimo povdariti, da konvencija zahteva, da imamo zakonodajne upravne in druge ukrepe. Veliko je povdarka v državah na tem, da moramo imeti zakonodajne ukrepe. Torej, veliko držav pravi, ja, mi smo sprejeli zakonodajo o trgovini, potem smo sprejeli zakonodajo o izobraževanju, o zdravstvenem varstvu, o debelosti, o tem, da je treba urediti digitalne medije in tako naprej. Torej, ne njihno pravimo državam članicam. V odboru ne gre za to, da bi kar govoričili, ampak mi preučujemo, kakšne so posledice teh zakonodajnih aktov, kako ste porazdelili vire kolikšni meri ste spodbudili rabo kadrov, kolikšni meri se zakonodaja skupaj s praksami pregleduje. To so glavni izzivi pred nami. Ampak še nekaj bi dodal, še nekaj izzivov. Koordinacija je še vedno velik izziv. Ne le za države, razumem, pa tudi za razvite države. Imeli smo kar nekaj primerov, ko je bilo sporočilo jasno. Pravice otrok so horizontalne. Potrebujemo koordinacijo na najvišji ravni, tako blizu tistih, ki sprejemajo odločitve, kot se le da. Recimo imeli smo primere, ko je bila koordinacija šipka, razdrobljena ali je temeljila na eh, zvezdni strukturi, na strukturi upravljanja ali na drugih. In časih imamo otroke, ki so potem nekje vmes in jih spregledamo. Ne posegamo v notranje strukture vlad mi posežemo v situacijo, ko vidimo, da sistem vodi do kršitve pravic otrok. Imeli smo recimo tudi člane tu iz Evropske unije, ne bom omenjal, eh, kdo je to bil, ampak videli smo, kako je bilo z izobraževanjem. Recimo izobraževanje je bilo v domeni na zvezdni ravni. In zato smo imeli veliko tistih, ki so šli iz osnovne šole na srednjo, kot pa tistih, eh, ki so bili v srednji šoli. In zvezdna vlada je rekla, ja, sedaj nimamo dovolj prostora za vse otroke in v takšnih primerjih posežemo in rečemo, da ja, to ni dobro za pravico otrok. Torej veliko je izjem, ampak še enkrat bi poudaril, da so pravice otrok takšne, da morajo biti v osrču zakondaje. To je še vedno kritično pomembno. Tega ne moramo zanemariti. To moramo pripeljati v srčje zakonodaje, v besedila. Torej, otroci so mini ljudje z mini pravicami. Ne vem, te izjave sodijo 70. in 80. leta, ne pa v letu 2016. Potem še nekaj, kar je povezano s vprašanjem poslanca iz Francije. To imamo nekaj prioritet, ki jih moramo tu reševati, ko gre za krize. Hvala. Eh, tudi zaradi tega sem se nasmehnil. Zakaj? Evropa ni edina celina, ki ima težave z migracijami. Pravzaprav, če si pogledate številke, potem pa ste videli, imamo tudi druge države, drugih rega, ki ima precej večje številke, precej večje zivo, kot jih imate vi tu v Evropi. To je prvo, kar želimo meniti. In drugo, migracijska kriza, ki jo sedaj vidimo tu na evropski celini, bi morala v določeni meri biti indic nekega simptoma. Kriza se ni začela leta 2014, niti ne leta 2015. Odbor za človekove pravice je pošiljal priporočila državam o teh migracijskih politikah in praksa že od leta 1991. Omenjamo to, da je premalo integracije migracijskih otrok, da prihaja do diskriminacije otrok, prosilcev za azil. Omenjali smo migracijske politike, ki ne postavljajo otroka predvsem v srče zakonodaje. Potem smo govorili tudi o varnostnih vedikih, da to ne rešuje vseh izzivov, ki jih imamo na področju migracijske politike. Torej, sedaj vidimo izzive zaradi krize v Evropi, ampak to je izhajalo iz predhodnih vrzeli, ki so obstajale v sistemu. Glede skrbništva, glede centrov za sprejem, glede posamičnih interesov. Torej, to je zraslo na teh vrzelih. Imeli smo že toliko vrzeli in potem je prišlo do krize v sistemu. Potem tri prioritete v odboru ne ločujemo med pravicami, ampak naj omenim nekaj najpomembnejših, recimo, ki lahko ukrepamo, kot sem rekel prej. Veliko je priložnosti, ki so pred vami. Odboru verjamemo, da mora Evropska unija sprejeti konkretne, merljive in celovite politične ukrepe za to, da bi zaščitili vse migracijske otroke. In če želimo, da je to konkretno, moramo izhajati iz izkušen otrok, potrebujemo nekaj konkretnega, to moramo centralizirati, potrebujemo pravice otrok v srčju politik, črpati moramo na vdih iz dobrih praks, ki jih imajo druge države v drugih regijah. Države članice Evropske unije imajo tudi svoje izkušnje. Potem še nekaj, kar želimo povdariti. Ta vloga, ki jo igrate vi pri zunanje političnem delovanju, to je izjemnega pomena pri reševanju sedanjih migracijskih težav. Jaz sem iz Etiopije. Sodelujem z Afriško unijo veliko krat. Vem, da imajo sedaj ta pogovor glede sodelovanja na področju razvoja, pa tudi ko gre za migracijska vprašanja številnim državam, recimo s petimi državami, ki so bile identificirane, Senegal, Mali, Nigerija, Niger in moja država Etiopija. To lahko ponudi dobro priložnost, če je vse urejeno primerno. Ne moremo narediti dvakrat prvega vtisa. Kaj to pomeni? Ne moremo se odmakniti od varnostnega vidika. Poskrbiti moramo za to, da imamo tudi vse obveznosti, ko so pravice v srču procesa. imamo izkušnje med Grčijo in Turčijo in tega ne moremo kar replicirati na afriški celini, ne. Če so interesi otrok v srčju, če izhajamo iz konkretnih politik, potem bo to zelo dobro izhodišče. Ampak seveda, na koncu pa je pomembno, da imamo varne migracije. To je prava pot. Migracije niso le nekaj, kar prinaša izziv, ampak tudi veliko priložnosti. To ste verjetno že slišali. Če bomo to izkoristili kot priložnost, če bomo šli naprej, premikali meje, bomo videli veliko dividend. Več kot je spregledanih otrok, več kot je kršitev pravic, vedno bolj se bo nadaljeval ta scenarij, ko so ti otroci izključeni iz družbe in potem predstavljajo varnostne in druge grožnje v bližnji prihodnosti. To so glavne točke, ki sem jih želel podariti. Potem še zelo zanimivo vprašanje. O otroški pornografiji, o spletni varnosti in tako naprej. Odbor za otrokove pravice zelo resno gleda na ta vprašanja in ponovno tu imamo nekaj držav, ki so pogodbenice pri konvenciji, pa pravijo, ne, pri nas je to v redu, naša kultura tega ne dovoljuje, ne skoraj vsaka država, ki je odboru, ima težave z otroško prostitucijo, z otroško pornografijo, z nadlegovanjem na spletu, s kibernetskim nadlegovanjem. Torej leta 2014 je zato odbor imel dan splošne razprave, kjer smo se osrotočali na otrokove pravice v digitalnih medijih. V tem procesu smo podali zelo podrobna priporočila. Recimo, izvesti morate programe ozaveščanja, ki so primerni starosti otrok. Potem potrebujemo podporo, kjer moramo vključiti eh, digitalno pismenost, pa tudi socialno pismenost, kajti izvajanje konvencije je prav tako pomembna za dejavnosti na spletu in izven spleta. Zato konvencija ni bila spremenjena in je še vedno pomembna danes. Tudi, če je bila sprejeta pred 25-26 leti, tam se sicer ne omenja beseda splet, tudi HIV se ne omenja tudi fizično kaznovanje. Ne? Ampak vseeno moramo poskrbeti za to, da imamo pravo zakonodajno okolje za zasebni sektor. Zasebni sektor še vedno pomeni. Kaj to pomeni? Recimo, če želimo iti samo regulacije na vladno regulacijo, potem moramo gotoviti, zakaj gre. V državah je tako, da če imamo otroško pornografijo na spletu, morajo ponudniki tole umakniti. A je to koristno? Ja, v določeni meri je. Ampak ali je to vse, kar lahko storimo? Ne. Kajti kritično je, da poročamo o tem organom, kritično je, da imamo tudi preiskavo in kritično je tudi to, da tisti, ki kršijo to, morajo biti potem odgovorni. Potrebujemo dožno skrbnost tudi, ko gre za otrokove pravice. Potem recimo raba bitcoinov. Sedaj smo videli v ZDA, kaj se je zgodilo, ko so korporacije pokazale rezultate nek človek je imel deklico na stranišču in je potem jo slikal in to prenašal na uh, spletu in z Interpolom in z drugimi so lahko tako približali kamero na zabojnik, ki je bil v stranišču, da so ga našli na tak način. Dobili so ime in primek te osebe. Iz ene slike so potem lahko tudi dobili prstne otise, iz slike so vzeli prstne otise. To je trajalo nekaj časa, ampak Tu je bilo potrebno veliko sodelovanja, veliko odeležencev procesa, torej imamo tu nekaj zelo izjemnih, zanimivih primerov na tem področju, ampak zato potrebujemo sodelovanje na vseh ranih. Potem je italijanska poslanka omenjala tudi eh, zaporno kazen, to naj bil zadnji ukrep. In kaj storiti s tistimi, eh, ki so pogrešani? Tudi drugi so spraševali o tem. Naj nekaj postavim spredje kot premiso. Naše zaveze pri migracijski krizi morajo biti načelne, temeljiti morajo na pravicah. Nekateri pravijo, ja, mednarodno pravo ni pravo. Ko jih vprašate, zakaj ne, rečejo, to ni pravo, ker ni mehanizma izvrševanja, ampak ne reče pa je istega v kazenskem pravu. Kajti v kazenskem pravu imamo tudi izzive glede izvrševanja, kaj ne? Torej, začeti moramo z načeli, z obveznostmi, ki smo jih sprejeli kot državne pogodbenice. In ti izzivi nas ne smejo pripeljati k temu, da bi znižali obveznosti, ki jih imamo. To je prvo, kar želim reči. Kot sem rekel prej, države članice Evropske unije niso edine, ki se soočajo z migracijsko krizo glede pridržanja migracijskih otrok. Nikoli jih ne smemo pridržati zato, da bi opravili migracijski nadzor. Odboru smo rekli, da pridržanje ne more biti upravično. To je naše stališče. Pridržanje nikoli ni upravično. Samo zato, ker je otrok brez spremstva ali je ločen, ali ima migracijski status, ali nima tega statusa, ali nima statusa prebivališča. Torej, v Evropski uniji imamo svet Evrope. Imamo strategijo otrokovih pravicah od leta 1621. In tu imamo tudi ta citat, da se moramo potruditi, da ukinemo pridržanje otrok v centri za pridržanje. In imamo že te primere tu v Evropi, Ker smo oblikovali alternativo pridržanju, imamo ukrepe na ravni skupnosti, ampak recimo to smo videli v Mehiku in Panami, kjer so zakonito prepovedali pridržanje otrok migrantov. Tu imam celo dober primer iz države, um, za katero se to ne bi mislil Jemen. Tam imajo alternativni sistem, ker imajo majhno skupino domov za otroke prosilcev za azil imigrantov to je bilo oblikovano tam skupaj z vodi beguncev. Torej, tu imamo neke primere, ki jih lahko repliciramo, ampak res bi vas rad pozval in vas prosil, da pomislite na izvrševanje. Ti izzivi ne smejo biti izhodišče ali izgovor za to, da se odmikamo od obveznosti, ki smo jih že sprejeli kot pogodbeniki pri konvenciji o otrokovih pravicah. Potem, Evropska unija ratificira konvencijo, zato se zopet nasmiha ratifikacija konvencije je pravi zagon za pravice. Videli smo, da je bilo to zelo produktivno, pogovarjal sem se s kolegi odboru glede teh pravic, ampak mi se ukvarjamo z otrokom in pravicami, ne moremo nič storiti. Mi to lahko lepo zdravimo, države članice vi, države članice tiste, ki lahko začnejo ta pogovor. Če obstaja potreba v tem, da je treba spremeniti konvencijo o otrokovih pravicah, to moramo spremeniti. Ampak, če želimo imeti dialog o tem, kako nadaljati naprej, pa bomo zelo hvaležni, kajti vemo, da bi s tem premaknili meje za izvajanje konvencije o otrokovih pravicah in šli bi v smeri močnejšega konkretnega izvajanja. Potem zloraba določanja starosti. Vemo, da obstajajo primeri, ko se zlorablja določanje starosti in jih če ki je normalen, ne bi podprl zlorabo tega procesa. Kajti ta proces, če se zlorabi, spodkoplja vse pravice in priložnost druge otroke, ki imajo pravice, ki se lahko vključijo v sistema prednosti tega, kaj pravimo odboru. Metode določanja starosti temelijo na posebnih analizah. To je treba natančno preučiti zlasti za otroke, ki so stari med šestnajst in osemnajst. Sedanje medicinske metode za določene starosti imajo veliko eh, pomakljivosti, pogosto so netočne, tako da predlagamo, da tu izhajamo iz več disciplinarnih postopkov za določanje starosti. To so več disciplinarni pristopi. Tu imamo ceno psihologov, socialnih delavcev in drugih. Torej, če je medicinska ocena edina možnost, potem predlagamo to, da ni invazivna. Potem smo videli informacije glede otrok, ki so predmet teh invazivnih metod in reče, da so odrasli, ker ne želijo biti v tem procesu, ki je tako agresiven. Tako da ne smete pozabiti na to. Potem smo slišali še vprašanje o tem, koliko otrok je izginilo in tako naprej. Najprej ne vem, koliko dokazov imamo o tem, o te številke. Slišal sem številko 10 tisoč otrok, kakšna je situacija. Ne vem, nimamo zanesljivih podatkov, ampak prav tako moramo razmisliti o tem, kakšno vlogo naj odigrajo naši uradniki organi za preiskovanje in pregon. To je povezano s pravicami, ampak tisti, ki se ukvarjajo s preiskavami in pregonom, morajo odigrati svojo vlogo, da bodo poskrbeli za to, da otroci ne izginjajo, da to spremljajo in pomankanje procesov skrbništva. Potem, slabi zdravstveni pogoji, higijenski pogoji, ti otroci eh, so podvrženi temu v teh centrih za sprejem in pomankanje priložnosti za te otroke, da jih slišimo in prisluhnemo, da se lahko pritožijo, ko so njihove pravice kršene. No, vi verjetno to bolj poznate kot jaz, ampak imeli smo primere v nekaterih taboriščih, kjer otroci nima dostopa do tušev, do stranišč in včasih jih celo odrasli zlorabljajo. Prosijo otroke naj eh, stojijo v vrstah in čakajo, no za nekateri otroci naj bi tudi plačevali za dostop do taborišč. In tu je veliko izzivo tudi za organe za preiskovanje pregon, kajti tu se ne izpolnjujejo vse obveznosti glede pravic. Potem združitev družin do Evropske unije. Kar nekaj priporočil smo podali odboru glede pravic otrok, to bom predstavil tu. Najprej lahko rečem, da konvencija ne prepoveduje ločitve družin. Torej, tu piše, da otroci ne bi bili ločeni od staršev proti njihovi volji, razen če pristojni organi na podlagi prava določijo, da je to v najboljšem interesu otrok. Torej, lahko imamo primere, ko je v najboljšem primeru otroka, da imamo ločitev. Ampak to je treba pogosto povezati z upravnim pregledom, pa tudi s pravosodnim pregledom. Poskrbeti moramo zato, da to izpolnimo merilo v najboljših interesih. No, nekatere vprašanja poznamo glede združevanja družin, recimo opredelitev družine. Kolikšni meri lahko določimo najboljše interese, tako hitro kot se le da. Potem primeri, ko procesi skrbništva niso skladni standardi pravic otrok. To ni dovolj hitro, ni profesionalno. Poslanec parlamentu je omenil to, da imamo primere, ko je ena oseba imenovana v 56 ali celo 100 primerih, kako potem poskrbeti za kakovo skrbništva, če nekdo skrbi za toliko otrok potem je treba zagotoviti neodvisnost in nepristranskost procesa skrbništva in samega skrbnika. To je zelo pomembno. Potem je treba prisluhniti otrokom, poskrbeti za odgovornost, treba je oblikovati smernice o ocenevanju družinskih vezi, združevanju družin in treba iskati trajne rešitve. Seveda mora biti to v spredju v tem procesu. Treba je ponujati usposabljanje, podporo za skrbnike, potrebujemo finančno podporo za njih, za učinkovito skrbništvo. Torej gre za profesionalizacijo skrbništva in to je tudi zelo pomembno. Potem sem slišal vprašanje tem, kaj sem mislil, ko sem rekel, da potrebujemo usposabljanje ali gre tu za nove poklice, za kaj gre. Tu želim zastaviti vprašanje, ali imate občutek država članica Evropske unije, da imamo tu potrebne strokovnjake, skrbnike, socialne delavce, svetovalce, psihologe, Ali imate občutek, da imamo te osebe, da bi reševali to krizo? V odboru imamo občutek, da je odgovor ne. Tudi, ko to imamo, je raven poznavanja otrokovih pravic omejena. In to se začne s tistimi, ki so vključeni v delo Frontexa. Tam imamo te reševalne misije na morju. V kolikšni meri njihovi priročniki za usposabljanje omenjajo otrokovi pravice? kako poskrbijo tudi za to, da poštevajo spol in starost. Torej, treba poskrbeti za to, da tisti, ki sodelujejo z otroki, dobijo potrebno usposabljanje. Potem pogosto govorimo o fizičnem nasilju. Pogosto pozabljamo tudi eh, samo mentalno nasilje. Torej, ali imamo dovolj strokovnega osebja, da ponudimo prave storitve za te otroke? A no, sedaj bom zaključil potem žrtve trgovine z ljudmi. Kaj lahko storimo? Na tej stopni ne morem podajati nobenih številk, ampak že imamo nekaj dobrih praks. Recimo, še enkrat bi rad povdaril, izhodišče je to, da imamo zakonodajo, da poskrbimo za to, da imamo konkretne kazni. V različnih državah smo videli, da so te kazni zelo nizke, ali pa ne vem, enoletna zaporna kazen, ki se bo v tem ukine, ne vem. Treba gotoviti, da se dinamika trgovine spreminja. Vedno bolj vidimo, da so ženske same vključene v trgovino z ženskami. Ženske so vključene v trgovino z otroki. Torej, to, da si predstavljamo nekega moškega, ki nosi neko um, majico in uh, verigo okoli vratu in je na telefonu in je to nek zvodnik, ne, to niso vedno moški. In to vidimo tudi v rednih poročilih urada za drogo in kriminal. To so ti trendi, ki se spreminjajo. In um, v trgovini pogosto vidimo, da to ni nekaj, kar lahko rešujemo v eni jurisdikciji. To je horizontalno vprašanje, to presega meje in področje, recimo v Afriki, v Zahodnji Afriki. Imamo nekatere države, ki so tranzitne, nekatere so države porekla, druge so ciljne države, nekatere države so kombinacija vseh treh. Tiste države, ki so napredovale, recimo Burkina Faso, Senegal, Gineja, so države, ki so sprejele memorandum v soglasju. Ta je določil naloge in oblikoval namenske skupine na ministrstvih, da to bi reševali te izzive na področju trgovine. Potem še nekaj in s tem bom verjetno eh, predal besedo. Omenil sem že določanje starosti, potem to, kar smo slišali. Res je, sistem določene starosti se zlorablja. Ampak za države je to pomembno in to smo videli prejšnji teden v Kaleju, kako so tabloidi v Združenem kraljestvu pisali o tem, da ti otroci izgledajo stari in zlorabljajo sistem. Ne, v odboru menimo, da ja, nekateri verjetno zlorabljajo sistem, ampak želimo podariti to, da imamo pravice glede človekovih pravic in tu ne moremo tega podreči javne mnenje. Tabloidi lahko pišejo o tem, ampak to ne more potem spremeniti politik ali prava, da bi tudi stopili od človekovih pravic in vseh obveznosti zaradi tega pisanja tabloidih. No, še zadnji komentar, vem, da se čas izteka. V odboru za otrokove pravice skušamo razumeti, da ni lahkih odgovorov. Mi to že vemo. Ampak če konvencija otrokovih pravicah v srče postavlja vaše delo. Če boste upravili oceno učinka otrokovih pravic, glede politik, okvirov, manifestov, resolucij in tako naprej, če to imamo in če bo konvencija izhajala iz najboljših interesov in se bo sredočila vaše zunanje in notranje dejavnosti, potem zagotovo vamo, da bomo imeli vzdržne rešitve pri reševanju sedanje migracijske krize. In seveda Odbor za otrokove pravice bo še naprej pomagal pri tem. Če vas lahko podpiramo pri teh procesih, bomo seveda hvaležni. Vem, da je tu tudi eden izmed kolegov, ki je povezan s sestavo direktive in je zastavil to vprašanje. Odbor za otrokove pravice bi lahko pravzaprav prispevali k osnotku dokumenta. Če lahko to storimo, smo mi seveda na voljo, bomo zelo veseli. Naj ponovno omenim dve pravili, ki sem jo že omenil prej. Včasih kaj preverim, ampak ne postavim pod vprašanje. 27 let že imamo to konvencijo o otrokovih pravicah in najboljši interesi otrok so še vedno ta prava pot. Torej, to, da nimamo hitrih rešitev, ampak da imamo vzdržne rešitve in da spoštujemo otrokovih pravice istočasno. Hvala lepa. Hvala. Hvala, ker ste me povabili sem. Hvala lepa za to, da ste prišli sem, to je bila naša pobuda, da vas povabimo, to je bila pobuda koordinatorjev, gospe Grisberg in drugih. Tako da smo vam želeli prisluhniti, da bi videli, kaj počne vaš odbor. To je bila zelo celovita razprava, slišali smo nekaj zelo dobrih vprašanj in nekaj zelo aktualnih tem, pridržanje in drugo, kar so omenjali člani, ampak tudi vi boste nadaljevali naš delo, imamo resolucijo, postopkovne pravice in drugo. Vse, kar jemljamo zelo resno in videli ste, koliko je znanja tu na različnih področjih, upam, da boste vi z vašo ekipo v stiki z nami, da bomo ohranili ta odnos, da bo to močno odnos. Hvala za vašo prisotnost tu. Hvala za predstavitev. Kolegi, v imenu odbora naj rečem sedaj, da bo gospod Albrecht prevzel predsedovanje pri naslednji točki in to je petnajsta točka. Najlepša hvala, Klod. Tako lahko torej nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za raziskavo o ustrahovanju pleko spleta med mladimi. To je pripravil oddelek za pravice državljanov in, in ustavne zadeve. Odbor Libe je zahteval to raziskavo ki govori o pojavu, ki se razvija med otroki v digitalni družbi. Želeli smo pregledati, ali potrebujemo javne ukrepe na tem področju. Kot rečeno, je to pripravil oddelek za pravice državljanov in ustavne zadeve. Študija prikazuje ukrepe na področju politike in zakonodaje na Evropski uniji in prikazuje, kakšna je vloga Evropske unije na tem področju. Tukaj so pripravili nekaj rezultatov, ki bodo pomembni za delo našega odbora pri zaščiti otrok, predvsem kar se zadeva izvajanje direktive 2011-93, ko gre za boj proti spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok ter o pornografiji otrok. Besedo dajem gospe Virginiji Dela Poca, ki je raziskovalka na tem področju in bo predstavila to študijo. Izvolite. Hvala lepa. Ja, za začetek bi predstavila namen te študije. Študija prikazuje obseg in oblike ustrahovanja preko spleta v Evropski uniji, osredotoča pa se na mlade mlajše od 18 let. Pregledali smo vseh 28 držav Evropske unije, za bližnjo analizo pa smo se osredotočili na 9 držav. Uporabili smo različne metode raziskovanja, Predvsem smo upravili anketo med mladimi, pa tudi raziskave in posvetovanja z deležniki. Rezultati študije kažejo, da ne obstaja enotna opredelitev ustrahovanja na spletu, ki bi bila enotna v vseh državah Evropske unije ali mednarodno. Le 14 držav Evropske unije ima uradno opredelitev ustrahovanja na spletu. Obstaja pa nekakšen interni dogovor, kaj je to ustrahovanje. Gre za in eh, namen, agresivno in namenjo, namerno dejanje, ki ga izvaja oseba ali skupina preko daljšega časovnega obdobja, žrtev pa je oseba, ki se ne zna in ne more braniti. Seveda je potem tukaj eh, cyberbullying, enako ustrahovanje preko spleta. Ključni elementi ustrahovanja preko spleta so naslednji. Dogaja se na spletu s pomočjo elektronskih in digitalnih orodij. Namen tega je, da bi povzročili škodo in tukaj imamo neravnovesje moči med eh, storilcem in žrtvijo. Ta možnost, da žrtev eh, oziroma da storilec ostane anonimen in ne odgovarja za svoja dejanja, ter dejstvo, da lahko že en takšen napad vidi na tisoče ljudi, je tudi dodatna značilnost tega ustrahovanja. Ustrahovanje na spletu se veča v zadnjih letih. Pri mladih med 11 in 16 letom se je naprimer zvišalo iz 7 odstotkov leta 2010 na 12 odstotkov leta 2014. Seveda pa je potrebno te podatke vzeti z eh, zrnom soli, namreč nimamo enotne mednarodne opredelitve ustrahovanja na spletu. Prav zato se zajemanje podatkov razlikuje tako od ene države do druge, kot tudi med različnimi študijami. Obstajajo pa nekakšni splošni trendi, ki so vseeno jasni. Naprimer, žrtve so bolj pogosto tudi storilci, kot pa tisti, ki niso nikoli bili žrtve. Tisti, ki izvajajo ustrahovanje preko spleta, so ponavadi bili vključeni tudi v tradicionalno nasilje med vrstniki ali ustrahovanje v vlogi storilca ali žrtve. Ni razlike med spoloma, ampak študije kažejo na to, da so deklice bolj pogosto vključene v strahovanje preko spleta kot dečki takšno ustrahovanje pa se lahko nadaljuje tudi v um, odrasli dobi, kljub temu, da tukaj nimamo veliko podatkov o tem. Mednarodni oziroma evropski okvir eh, glede ustrahovanja preko spleta ne obstaja. Torej, ni specifičnih pravnih inštrumentov, ki bi bili usmerjeni prav v to. Lahko pa bi rekli, da je ustrahovanje preko spleta kršitev členov 13, 19 in 31 konvencije Združenih narodov za pravice otrok. Obstaja tudi nekaj pravno obvezujočih inštrumentov Sveta Evrope, ki veljajo za ustrahovanje preko spleta. Naprimer Evropska konvencija o človekovih pravicah, Evropska socialna listina in konvencija o kibernetskem zločinu. Kar se tiče političnega okvirja, No, leta 2014 je, so Združeni narodi sprejeli resolucijo o zaščiti otrok pred vrstniškim nasiljem. Svet Evrope pa je prav tako sprejel strategijo leta 2016, ki velja do leta 2021. Ta strategija zaščiti tudi pravice otrok v digitalnem okolju kot eh, eno izmed prioritet. Kar se tiče evropskega pravnega okvira, pa naslednje. Evropska unija ima tukaj samo dopolnilno vlogo, ki lahko pomaga pri pobudah držav članic. Ima pa Evropska unija pristojnosti, da ureja področja, ki so povezana z pravicami otrok. Naprimer za direktivo za boj proti spolni zlorabi otrok in direktivo o pravicah žrtev. To je povezano z ustrahovanjem na spletu. Torej, ne obstaja specifični instrument Evropske unije, ki bi bil ciljno usmerjen v ustrahovanje na spletu. Je pa Evropski parlament sprejel resolucijo leta 2014 ob 25. obletnici Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok. V tej resoluciji je parlament spregovoril o vrstniškem nasilju na spletu in v realnem življenju. Kar se tiče političnega okvira, no, boj proti nasilju zopr otroke tudi na spletu je eden izmed ciljev Evropske agende za pravice otrok. Evropska unija je sprejela različne politike za varstvo otrok in varnost otrok na spletu. Naprimer, strategija za boljši splet za otroke, ki jo je komisija objavila leta 2012. Poleg tega je Evropska unija sprejela različne finančne programe na tem področju, ki se osredoto osredotočajo na sisteme za zaščito otrok. Kaj pa nacionalni okviri? Nobena od 28 držav članic ni sprejela kazensko-pravnih ali civilno-pravnih določb, ki bi bile usmerjene v, eh, v nasilje oziroma strahovanje preko spleta. So pa takšno nasilje umestili v pravni okvir drugih prekrškov, naprimer, kar se tiče nacilja, protidiskriminacije in eh, zločinov povezanih z računalniškim okoljem. 14 držav članic pa je sprejelo politike v štirih glavnih področjih povezanih z ustrahovanjem na spletu, naprimer, kar se tiče nasilja, izobraževanja, zaščite otrok in varnosti na spletu. V devetih državih članica smo prepoznali dobre prakse. Gre za Estonijo, Nemčijo, Italijo, Grčijo, Nizozemsko, Polsko, Romunijo, Združeno kraljestvo in Švedsko. Kakšne dobre prakse imamo tukaj? Gre za uspešne prakse, ki zmanjšujejo ustrahovanje preko spleta in zaščitijo žrtve oziroma ozaveščajo otroke glede tega pojava. Med temi dobrimi praksami smo naprimer odkrili pobude strani ombudsmana za otroke. To smo videli v Estoniji in Grčiji. Poleg tega naprimer usposabljanje profesionalcev, ki tukaj delajo, naprimer učiteljev in socialnih delavcev. Poleg tega smo v nekaterih državah videli odkrivanje odgovornosti šol pri preprečevanju tega in pa vključevanje otrok v razvoj politik. To je dobra praksa. Šole tudi včasih eh, uvedejo učne ure o pritisku vrstnikov, o medsebojnem razumevanju in spoštovanju. Poleg tega pa imamo tudi naprimer, primer, ko se na računalnik otroka namesti posebno programsko opremo za poročanje o takšnih dogodkih. In pa eh, ad hoc strukture za obravnavo žrtev, kot jih imamo v Grčiji in Italiji. Na podlagi rezultatov te študije smo predlagali nekaj priporočil za inštitucije Evropske unije. Kar se tiče komisije, tukaj predlagamo, da komisija sprejme uradno opredelitev ustrahovanja na spletu. To bi dejansko pomagalo pri enotnem razumevanju tega pojava. Istočasno bi dalo smernice državam članicam, ki imajo trenutno različne opredelitve tega pojava. Poleg tega bi morala komisija vzpodbujati deljenje dobrih praks na tem področju. Izboljšati pa bi morali tudi sodelovanje z zasebnim sektor, predvsem z ponudniki spletnih storitev in socialnimi mediji. Za Evropski parlament priporočamo dve stvari. Prvič, zagotoviti je potrebno, da bo ustrahovanje preko spleta prioriteta v evropskih agendah. To bi lahko storili preko skupine za pravice otrok znotraj odbora INTE. Poleg tega bi morali v parlamentu nadzirati dejavnosti Evropske komisije, tako da ustrahovanje na spletu ne bo postavljeno na stranski tir. Pa še kar se tiče priporočil za države članice, tukaj priporočamo, da države članice redno in sistematično spremljajo stopnjo ustrahovanja na spletu. Poleg tega mora eh, ombudsman za otroke prevzeti bolj aktivno vlogo na tem območju, področju. Potrebujemo tudi dodatne programe za razvoj digitalnih veščin za otroke in starše. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you very much, Ms. Della Pozza, and I hereby... Najlepša hvala. Tako, sedaj pa imamo lahko čas za nekaj kratkih vprašanj. Ima kdo kakšno vprašanje, spoštovani kolegi? Ms. Činiči. Gospa Činiči, izvolite. Si, <clears throat> grazie, grazie. Hvala, predsednik. Hvala tudi za to predstavitev. O, te pomeni tematiki ustrahovanja na spletu med mladimi. In eh, tu je tudi veliko tragičnih eh, posledic, kajti mladi žrtve tovrstnega kibernetskega ustrahovanja so se tudi zatekli k ekstremnim eh, posledicam, tako da mislim, da moramo temu nameniti čim večjo pozornost. No, danes smo tu slišali celo vrsto pomembnih in zanimivih premislekov, ampak eh, vendarle bi rada prosila našo gostjo, če nam lahko pove nekaj več o dveh zadevah. Eh, in sicer preventiva, kajti poleg določenih normativnih ukrepov, ki jih lahko in ki jih moramo sprejeti na evropski ravni, predvsem pa na ravni posameznih držav, tudi moja država Italija. Zdaj eh, dela korake naprej, v kratkem naj bi sprejeli ravno zakon o dovrstnem kibernetskem ustrahovanju. Mislim pa, da je pomembno povdariti vidik preventive. Preventive, ki jo je treba izvajati seveda v šolah eh, in tudi v družinah. In eh, dejstvo je, da starši niso vedno sposobni otrokom pomagati pri pravilnem, ustreznem ravnanju na spletu. Tako da tu je pomembno vprašanje, kako zagotoviti resnično učinkovito preventivo. No, potem je še eno vprašanje, vprašanje podpore in eh, zaščita žrtev to vrstnega kibernetskega ustrahovanja, kajti tu gre za neko, neke vrste ustrahovanje šipkejšega. E, torej, danes se to dogaja tudi na spletu, torej preko, preko medijev. Torej, kaj storiti za to, da se zagotovi ustrezno podporo žrtvam? Vemo, da je že težko ljudem priznati, da so žrtve takšnega ustrahovanja ali kibernetskega ustrahovanja. Torej, kako pomagati eh, ljudem, če citiramo ime Karoline, 14-letne italijanke, ki si je vzela življenje zato, ker so jo preko eh, Facebooka na ta način ustrahovali. Tako da po eni strani je pomembno, da vse zagotovi preventiva, obenem pa tudi zaščita žrtvam. Hvala lepa. Thank you, chair. Najlepša hvala. Ja, dobro je, da imamo v odboru Libe predstavitev, ki je tako zanimiva. Namreč neformalno pogosto razpravljamo o temah, o katerih eh, sami razmišljamo. o temah, za katere se je dobro bojevati, ampak žal nimamo dovolj podatkov in argumentov. Včasih imamo takšne predstavitve, ki nam potem dajo dovolj orodij in argumentov za nadaljni boj. Hvala za to. Razmišljamo o tem spletnem ustrahovanju in eh, o tem, koliko vemo o tem pojavu. Dobro bi bilo, če bi nam lahko povedali še malo več če bi nam lahko podali nekaj dodatnih informacij. Najprej me zanima ozadje takšnega ustrahovanja na spletu. Zgleda, da gre za nov zločinski pojav, ki temelji na individualni bazi, ampak morda obstaja še kaj več tukaj. Ali je to morda nekakšna organizacija, tip organiziranega zločina? Ali so torej ti storilci v povezavi med seboj? Ali si izmenjujejo informacije, se združujejo ali eh, trgujejo z tem, kar dobijo od ustrahovanja svojih žrtev? torej, ko prežijo na te uh, nebogljene deklice in dečke. In še nekaj. Najti moramo ravnovesje med eh, tem, da ugotovimo, ali je ustrahovanje preko spleta res grožnja za razvoj osebnosti žrtve. To je ena stran. Druga stran pa je, da moramo spoštovati samostojnost in zasebnost mladih. Namreč eh, tudi oni imajo pravico do zasebnosti. Kolikor vemo, se veliko primerov ustrahovanja preko spleta ugotovi, ko starši začnejo preučevati spletno življenje svojih otrok na nezakonit način. Torej, če želijo starši to odkriti, morajo naprimer pregledati telefon, tablico, osebni računalnik svojega otroka. Včasih pač to morajo storiti, zato da vedo, kaj se tukaj dogaja. Much, um, Najlepša hvala. Tako prav eh, bom besedo dal gospej dala poca, da bo lahko odgovorila na ta dva komentarja, ki smo ju slišali. Ampak eh, malce smo že pozni, tako da eh, prosim za kratek odgovor, ki bo samo začel to razpravo. Izvolite. Kar se tiče prvega vprašanja, kar se tiče pristopa za preprečevanje. No, naša raziskava kaže na to, da je tukaj nekaj stvari, ki so lahko učinkovite pri preprečevanju. Države članice že imajo določene učinkovite pobude, s katerimi znižujejo spletno strahovanje. Ena je naprimer program Kiva, ki obstaja na finskem. Potem pa je bil ta projekt izvajan tudi v drugih državah, naprimer na nizozemskem. Program temeli na pristopu, ki vključuje celotno šolo, ne le otroke, ampak tudi starše in učitelje. Vsi skupaj poskušajo ustvariti varno okolje za otroke, ko so v šoli. Otroke vključijo v to, da skupaj iščejo rešitve in mislim, da je to zelo doben dober primer vzgojnega programa, ki bi ga lahko prenesli. Kar se tiče podpore žrtvam, no, anketa, ki smo jo izvedli med otroki v starosti med 12 in 21 let, je pokazala, da potrebujejo podporo za žrtve. Predvsem potrebujejo psihološko podporo. Otroci pa so povedali tudi, da potrebujejo podporo za storilce, tako da bodo storilci bolje razumeli učinke njihovih dejanj na žrtev. Otroci si želijo, da bi storilci videli, kako se njihovi vrstniki počutijo, torej da bi lahko recimo stopili v čevlje žrtev. Kar se tiče spletnega zločina, torej ustrahovanje preko spleta je prepoznano kot spletni zločin kar je zelo nevarno. Po nekih raziskavah je na spletu en milijon takšnih spletnih zločinov, ki vključujejo tudi ustrahovanje preko spleta. Torej, spletni zločini so gotovo nek aspekt, ki ga moramo upoštevati. Kar se tiče tega ravnovesja med eh, pravicami otrok do zasebnosti na eni strani in posredovanja staršev na drugi. No, tukaj bi spet povdarila, da smo mi izvedli študijo angeto med mladimi in otroci so izpostavili potrebo potem, da bi morali starši bolj nadzorovati uporabo spleta svojih otrok. Pa tudi učitelji bi to morali bolj nadzorovati. Torej, Presenetljivo se zdi, da si otroci želijo več eh, nadzora in to, da bi imeli starši in učitelji več veščin na tem področju, tako da bi lahko usmerjali mlade pri varni uporabi spleta. Najlepša hvala, hvala za to razpravo in za zelo pomembne ter zanimive poglede v to študijo. Študija je seveda na voljo tudi, eh, tako da si jo lahko preberete. Najlepša hvala še enkrat, sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo glede um, implikacij na temeljne pravice velikih podatkov. Poročevalka je gospa Ana Gomeš, ki bo sedaj predstavila predlog poročila, ki smo ga razdelili 27. oktobra. Izvolite, gospa Gomeš. Najlepša hvala, predsedujoči. Kot ste povedali, je poročilo pred vami in eh, povdarjam še enkrat, da je poročilo v bistvu le povzetek zaradi prostorske omejitve. Se pa že veselim predlogov sprememb, ki jih bodo podali kolegi in ki jih bom potem predstavila tudi sama, seveda. Na tak način bomo lahko bolje razvili glavne zamisli v besedilu. Poročilo je strukturirano v tri glavne teme. Prvo, pregled trenutnega stanja v povezavi z velikimi podatki in njihov vpliv na temeljne pravice. Druga tema, ločitev velikih podatkov za komercialne namene in javni sektor. Pa še tretji aspekt, eh, nameni pregona torej uporaba teh podatkov strani organov pregona in odkrivanja. Nekaj priporočil je seveda zadevnih in veljavnih v vseh treh področjih. Kot sem že povedala, smo bili prostorsko precej omejeni in zato bodo predlogi sprememb koristni, tako da lahko v besedilo vključimo še določene teme, ki niso vključene v besedilo ali pa so vključene, pa niso dovolj dobro povezane. Napredek v komunikacijskih tehnologijah smo vključili v besedilo in to vse prisotno uporabo elektronskih naprav, ki prinašajo našim državljanom podjetjem in vladam veliko priložnosti, po drugi strani pa tudi tvegan, predvsem kar se tiče zaščite temeljnih podatkov, zasebnosti osebnih podatkov in pravice do nediskriminacije. Izpostavili smo tudi vprašanje avtomatičnega sprejemanja odločitev na podlagi analiz velikih podatkov. To ima lahko škodljive učinke na državljane. Imeli smo misijo v eh, Silicijevo dolino, to je bilo maja letos in takrat nam je eden izmed sogovornikov povedal, da so veliki podatki v bistvu nekakšna statistika, ki pa ima moč, ki jo povečajo različni algoritmi. to morda v celoti ne odraža realnosti, ampak je eden izmed pomembnih elementov. Ta izjava odpira možnost, da lahko seveda vsako statistiko manipuliramo in da je lahko vsaka statistika zavajujoča. Če pa obstaja še tukaj nek algoritem, s katerim to poudarimo, potem je to še toliko bolj verjetno, da se spremenijo te, eh, ta razmerja in da to potem vpliva na temeljne pravice. Nediskriminacija je namreč pomemben element. Ljudje, s katerimi smo se pogovarjali, so omenili posledice za zavarovanje, naprimer za zdravstveno politiko in tako naprej. Torej, kar se tiče zdravstvenega zavarovanja, tukaj imamo možnosti manipulacij. V besedilu torej povdarjam, da je javno zaupanje v te tehnologije ključnega pomena. To pa lahko zagotovimo le, če bomo dobro zagotovili temeljne pravice pri vseh akterjih, ki so vključeni. To poročilo ne predlaga, da se pripravi nova zakonodaja. Ne, to ni namen. Že imamo poročilo o eh, izvajanju zakonodaje za zaščito osebnih podatkov. Tukaj ste delovali vi, gospod predsedujoči. Ampak pomembno je, kako bo to izvajanje začela uh, upoštevati komisija, države članice in uh, odgovorni organi. Transparentnost, pravičnost, odgovornost in nadzor osebnih podatkov so ključne vrednote tukaj iz tega izhajajo specifične pravice in eh, to mora biti vedno jasno. To je še posebej pomembno, ko govorimo o bazah podatkov, ki jih imajo podjetja in vključujejo velike podatke o osebah. Ti podatki se potem izmenjujejo, se prodajajo, se posredujejo pod izvajalcem in tako naprej. Podjetja tesno spremljajo, kaj mi zapišemo v naša poročila, tudi za strani industrije. Nekateri v industriji se dobro zavedajo tega, da okrepitev temeljnih pravic pomeni tudi večje zaupanje v sistem. Na tak način bomo omogočili možnosti, ki jih uporaba velikih podatkov ponuja. Nekateri v industriji se tega še ne zavedajo in tukaj so velika tveganja. Verjetno si sploh ne moremo predstavljati, kakšne razsežnosti bi lahko prevzela ta tveganja. Torej, ne bom se spuščala v podrobnosti tega poročila, ampak tukaj ustrajam, da potrebujemo boljše platforme za dialog med eh, javnimi organi in zasebnimi akteri, naprimer z podjetji, ki že uporabljajo baze podatkov, velikih podatkov. Zagotoviti moramo, da bomo imeli enoten moralni okvir za dostop do osebnih podatkov, tako in eh, do avtomatiziranega odločanja. Zmanjšati moramo škodljive učinke teh algoritmov in eh, njihovega delovanja. Živimo v svetu, kjer, pogo, kjer vsi uporabljamo pametne naprave, mreže, spletne aplikacije in tako naprej. To uporabljajo državljani, podjetja, vlada in tako naprej in uporaba tega ne sme biti eh, dejstvo, da smo zadovoljni z vsem, kar uporabljamo, ampak pač eh, priznanje, da so vsi ti, vsa ta urodja postala nujna za naše življenje in delo. Prav zato morajo naši državljani spet prevzeti eh, nadzor nad tem. Tukaj moramo vnesti demokratične procese. Živimo v svetu, kjer imamo internet stvari. Internet je pri naših bankah, pa že skoraj v naših avtomobilih. Da sploh ne omenim eh, letenja z letalom. V celoti smo odvisni od odvisnosti baz podatkov. Ta uh, neodvisnost pa je povezana z spremljanjem in eh, spoštovanjem temeljnih pravic toliko za začetek. Veselim se predlogov in eh, predlogov sprememb, ki jih bodo pripravili kolegi, tako da bo to poročilo še veliko boljše. Uh, Hvala lepa. Tri kolegi in tudi jaz želimo besedo. Najprej pa Aksel Fos v imenu ELS. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi Ani Gomeš za pripravo tega poročila. To, kar mislim, da je dobro, je, da je to poročilo dobro izhodišče. Sicer po mojem okusu zadeva še ni ravno dozorila, kar zadeva, da imamo na velike podatke, kaj lahko iz tega naslova dobimo in kako jih lahko uporabljamo na način, ki bo neutralen na temeljnih pravic, tako da zadeve moramo še nekoliko okrepiti. Vsekakor pa je po mojem mnenju dober poskus, da definiramo Eh, velike podatke Big Data, da tudi izpostavimo prednosti letega. Eh, to se mi zdi dobro zato, ker mimo tega preprosto ne gre. Eh, te velike količine podatkov so realnost, v naši družbi se bo to prej slej etabliralo, vprašanje je samo, v kakšno smer bomo vse skupaj zapeljali. Če pogledamo vodno izjavo E, Torej, masovna uporaba senzorjev za zbiranje podatkov. Tu se sprašujemo, ali so to dejansko potem sploh eh, osebni podatki, kjer moramo varovati neke temeljne pravice, ali pa so to splošni podatki, ki so tako ali tako anonimizirani in eh, kjer se nam niti ni treba tega lotevati z vidika temeljnih pravic potem tudi pri algoritmih, tudi ti se bodo v prihodnosti spreminjali, izboljševali eh, na podlagi učenja iz izkušenj in tu se je treba loditi kakovosti podatkov, to igra ključno vlogo, da ne bo na koncu to privedlo do napačnih odločitev. Eh, kar zadeva negotovost državljanov, tu ne vem, no, moram reči, da so državljani nasplošno negotovi glede tega, kar jih čaka v prihodnosti. Tu, kjer prihaja do določnega razvoja na področju eh, podatkov, že sama beseda big data, veliki podatki vodijo v neko negotovost morda, ampak v osnovi te veliki podatki kot takšni niso nekaj zaskrbljujočega. Konec konca so tu številni pozitivni vidiki, še posebej na področju zdravstva, kjer se vsekako lahko vprašamo, ali morda tu ne bi uspeli marsikaj rešiti z vidika boljšega boja proti boleznim, eh, boljše individualizacije zdravil in tako naprej. Skratka, cela vrsta zadev je, ki nam jih eh, lahko ponudijo veliki podatki, torej mislim, da je cela vrsta zadev, ki jih lahko obrnavamo bolj pozitivno. Eh, potem eh, pseudonimizacija in pa anonimizacija podatkov, tudi o tem je govora pri točki 3, ko gre za osebne podatke. Torej, anonimizirani podatki sploh niso predmet podatkov, urejanja temeljnih, z vidika temeljnih pravic, tako da mislim, da moramo tu nekoliko drugače na zadeve gledati in se lotiti bolj vprašanja, ki zadeva osebne podatke v kontekstu temeljne uredbe o varstvu podatkov in o tem smo že govorili namreč, ali je pseudonimizacija podatkov možen način za to, da velike podatke na nek način lažje uporabljamo. Vsekakor obstajajo še nove tehnike, ki jih še ne poznamo in glede pseudonimizacije podatkov mislim, da bi tu morali imeti v mislih predvsem to, kako lahko pride do ponovne identifikacije posameznika, kde to je bistvo, da na ta način posamezniku damo vsega, boljši občutek glede tega. Torej, ko se podatke pseudonimizira, to je eno, reidentifikacija pa je področje, na katerega se moramo osredotočiti. Zdaj, v tem trenutku je uredba o varstvu podatkov vstopila v veljavo, se pa še ne uporablja, tako da moramo preučiti zdaj ali bo to imelo vpliv na to poročilo in eh, ali bi morda morali še druge direktive upoštevati vse, kako pa mislim, da je treba imeti v mislih, da se tu stvari spreminjajo. Hvala. Hvala lepa. Mariju Lauristin, potem Carlos Coelho in Birgit Sipel. Hvala lepa. Tudi jaz se Ani zahvaljujem za to, da resnično energična predstavitev za začetek naše razprave in eh, upam, da bo ta razprava potekala umirjeno, da ne bomo hiteli. Gre za novo področje, cela vrsta novih zapletenih vprašanj. Ko govorimo o vrsta podatkov, izkušnje kažejo, da se tekom razprave uh, ugotavlja vse, vedno, no, vedno nova področje, vedno nove ravni problematike. Tako da potrebujemo svoj čas. Uh, večkrat je treba stvari obrniti eh, na okrog, da vidimo, kako se stvari razvijajo in eh, kako stojijo. In pomembno je, da vsi tisti, ki bodo tu vključeni, da resnično natančno preberijo to splošno uredbo o varstvu podatkov. To je osnova. In to poročilo bo ponudilo še več dodane vrednosti eh, na ta način. Pomembno je, da ne odkrivamo tople vode in da ne skušamo uh, podariti tega, kar je že rešeno. Spomnimo se profiliranja. Ure in ure je bilo govora o tem, avtomatizirano odločenje in tako naprej. Ampak dejstvo je, da to obstaja in zdaj bi lahko storili več in skupaj z A, no, mislim, da se zdaj lahko pogledamo, kakšen bo naslednji korak. Kar se mene tiče, je ključno vprašanje tu, da smo se prehitro tega lotili v uredbi in sicer vprašanje bistvene zadeve pri velikih podatkih. Veliki podatki imajo možnost kakršen koli podatek preoblikovati v osebno podatko. Ne gre za anonimizacijo osebnih podatkov. To je dokaj enostavna zgodba. Ampak vprašanje zdaj je, kako iz kakršnih koli podatkov sledov, ki jih puščamo eh, ljudje, ki niso osebni podatki kot taki, da se iz teh, iz nabora teh podatkov potem ustvari osebni podatek. Tako da mislim, da moramo iti še korak dlje pri razumevanju tega, da potrebujemo zelo jasne skrajne meje uporabe, ne obdelave. Obdelave je pač takšna kot takšna. Ne moramo reči, da je ta algoritem ali takšna matematika dobra ali slaba. Ta matematika ni dobra ali slaba, ampak kako ljudje uporabljajo rezultate obdelave, to je potem dobro ali slabo. No in tu mislim, da se bo treba na zadeve, eh, da bo treba na zadeve gledati tudi z vidika eh, farmacije. Eh, slabi niso procesi, ki potekajo v laboratoriju, slabi so rezultati uporabe teh izdelkov. Tako da, gre za zelo različne poglede na različne probleme. In če pogledamo v vodno izjavo F, ki že nekako nakazuje, kam je treba gledati, tu nekako vidimo tri različne področja. Analitična orodja, nizka kakovost podatkov in tako naprej. To so zelo tehnične zadeve. Kakovost podatkov je stvar, ki je strokovna. Potem pa sta tudi dru dve druge zadevi, ključnega pomena. gre za tiste področje, kjer moramo uporabiti etične in moralne standarde. Ne gre za procesiranje. Procesiranje, torej obdelava podatkov, nima nekih etičnih eh, eh, kvalitet. Uporaba je podvržena etiki. Kdo je tisti, ki določa pravila? Kajti teh pravil ni. In ni teh pravil v naši kulturi, kajti gre za neke popolnoma nove pojave. No in potem tretja zadeva. Specifični pravni vidiki, sankcije naprimer, se pravi, ali bi morali prepovedati določene vrste uporabe uh, analitičnih eh, podatkov, ne vem, otrocih, karkoli. Uh, to je tudi nekaj, kar bi utegnilo biti za nas pomembno vprašanje. No, potem je tu še eno vprašanje, ki ga tu ni, in sicer izobraževanje. Lahko govorimo do nezavesti o transparentnosti, ampak če ni zelo nekega osnovnega razumevanja, kaj je algoritem, kaj je korelacija, kaj je ozorec, torej statistične zadeve, potem je vse skupaj brez glave in repa. Kaj ti dejstvo je, da si moramo ogledati izobraževanje kot osnovno urodi za to, da ti podatkovni subjekti potem vedo, zakaj gre pri obdelavi podatkov. Tako, mislim, da moramo ta izobraževalni vidik samo vključiti. No in potem je tu še tisti del, ki je tu povezan z organi pregona in preiskovanja. Tu moram reči, da nisem našla prav veliko tega, česar še ne bi bilo v direktivi. To je zelo specifično področje, mislim, da se moramo tega lotiti skupaj s strokovnjaki, kajti veliko stvari je, ki že obstajajo na področju pregona, kajti tradicionalna forenzika, naprimer, v osnovi predstavlja zelo sorodno panogo analitiki velikih podatkov, samo da namesto možganov forenzikov tam podatke obdelujejo računalniki. In mislim, da se je treba z forenziki eh, tudi pogovoriti o tem. In potem internet stvari. Tega ni. To manjka tu. Eh, dobro je, da je to sicer omenjeno, vendar pa mislim, da moramo zelo previdno zdaj razmišljati o tem v direktivi o digitalnih vsebinah. Smo se že pogovarjali o tem, kaj bi pomenilo imeti vse te pametne hladilnike in ne vem, kaj vse, kar zbira naše podatke. Eh, tega verjetno tu še vedno ni. Tako da čaka nas eh, zelo veliki izziv, mislim, da se nam ne sme muditi in poskušajmo storiti nekaj, kar bo resnično oralo ledino na tem področju in še enkrat hvala Ana. Hvala lepa. Ostale govorniki bi prosil, če se lahko držimo približno treh minut, kaj ti sicer se ne bomo držali eh, časa. Gospod Koeljo, hvala lepa. Bom začel tam, kjer je zaključil kolega Fos. Torej, mislim, da je pomembno veriti, da obstajajo določeni elementi te uredbe, kar zadeva razsežnosti mm, in kar zadeva torej, dolžino besedila, ampak eh, naši amandmaji mislim, da morajo dopolnjevati te prvotne ambicije, ki ste jih eh, tu predstavili. Mislim pa, da je to dobro izhodišče. Zanimivo je, da smo zdaj v fazi, v kateri je ta pojem velikih podatkov v fazi hitrega razvoja. Danes govorimo o tem, da najpomembnejše niso veliki podatki, ampak pametni podatki. Torej, gre za pametno uporabo podatkov in statistik. To je tisto, kar potem sproža celo vrsto drugih vprašanj, ob enem pa predstavlja tudi celo vrsto novih izzivov, kar zdaj zasebnost, eh, svobodo izražanja, pravico do zasebnosti in tako naprej. Tako da mislim, da imamo veliko večino tu v parlamentu, ki zagovarja res zgledno zaščito temeljnih eh, pravic, ampak vendar le moramo biti tudi dokaj uravnoteženi v načinu, kako se lotevamo teh novih eh, vprašanj. Torej, zagotavljati moramo svobodo in eh, varnost na eni strani in eh, možnosti za gospodarski razvoj na eh, drugi. Kot je pomembno, da Evropski parlament stori vse za varstvo podatkov. Kar pa zadeva varnost, pa tudi kar zadeva kakovost podatkov, imamo priročnik eh, Evropske agencije EULISA, potem imamo tudi delo, ki ga izvaja Evropski pooblaščenec eh, za zasebnost, eh, potem tudi drugi pristojni organi. To so tiste, ki zdaj izvajajo temeljne naloge na tem področju in to je nekaj, kar zadeva vse nas, vse nas, ki smo tu prisotni in prisotni ki imamo že upravka z varstvom podatkov. Tu je cela vrta tvegan, eh, vezanih na krajo podatkov, tudi v kontekstu velikih podatkov. In tu potrebujemo pametnejši pristop k tej tematiki. In tu je kar veliko povezav tudi med EU ravnjo in ravnjo držav članic. Birgit Cipel, hvala lepa. Rada bi začela z eh, splošno pripombo kolega, ko je že omenil temeljne pravice. In eh, to temeljno načelo je, da ni vse tisto, kar je tehnično izvedljivo, tudi nekaj, kar eh, velja storiti. To še posebej velja za uporabo podatkov, kajti s temi podatki se lahko počne vse mogoče, eh, tudi v negativnem smislu. Imam pa nekaj vprašanj v zvezi s tem, kar je omenil tudi kolega Fos. Eh, podatki zbrani s pomočjo senzorjev, so to sploh eh, osebni podatki? Ja, morda ja. Moj avtomobil, na primer, zbira dan danes vse možne podatke. In to ne le podatke v smislu, koliko olja je v motorju, Eh, ali kakšne eh, luči uporabljam, ampak tudi kakšen, po kakšnih poteh vozim ali eh, pospešujem močno ali nežno na semafor in tako naprej. Vse vrste podatkov se zbira in najkasneje v, na servisu potem vidijo, ja, glejo, sipelca ta pa res hitro vozi. Skratka, cela vrsta teh podatkov je. Ne vem, eh, proizvajalci bodo potem vedeli, da vsake pol leta menjam uh, gume na avtomobilu in potem bom vsake pol leta dobivala pošto z reklamo ali pa moja uh, zavarovalnica reče, a ti pa voziš nevarno, zato bomo zvišali tvojo premijo. In uh, verjetno mi tudi ne bodo povedali, zakaj so mi povišali premijo, ker mi seveda ne bodo povedali, odkud so dobili podatke. Skratka, tudi s senzori izbrani podatki so lahko osebni podatki. Zdaj, ali pomaga pseudonimizacija in anonimizacija, tudi tu moramo biti zelo previdni in lahko se tudi vprašamo, ali sploh moramo te podatke anonimizirati in pseudonimizirati, ali se morda zadeve lotimo tudi drugače. Naprimer, pametne števce lahko nastavimo tako, da točno vedo, ta števec je pri Birgit Zipel doma in največ eh, elektrike porabijo petke zjutraj, ko je vedno uh, doma uh, ali pa takrat, ko se gre to širiti in gleda televizijo hkrati. Skratka, vse te stvari je možno meriti, ampak zakaj? Zakaj bi to zanimalo mojega dobavitelja elektrike? Njemu je dovolj, da ve, da je v delu mesta A največja poraba ob sobotah ob 11. in potem ve, da takrat moram imeti več kapacitete, uh, Eh, v drugih eh, časih dneva manj. Niso pomembni vsi ti detajli. In eh, če samo nastavimo, da ta pamet, da pa ta pametništevec samo ve, v katerem mestnem delu uh, je poraba tako in tako ob takem in takem času dneva, potem je to to. Tako da te stvari moramo imeti v mislih. In še zadnja zadeva, soprečujem, ker sem dolga, uporaba digitalnih podatkov zbuja tudi etično vprašanje pri temi uh, avtonomna vožnja, smo o tem že govorili. Če se resnično več ne vmešavam v to in potem pride do situacije, koga zavarovati, uh, ali upokojenko, ki prečka uh, cesto, ali pa pustim, da se letim v drevo in uh, tvegam uh, svoje življenje, ali pa mora celo povozim otroka, ki pleza na drevo. Tako da uh, gre za neke spontane reakcije, kjer je treba reagirati. Uh, avto, ki pa. Uh, avtonomno vozi, pa je treba sprogramirati in mu reči, gledaj, vedno bo treba reagirati tako, vedno pa voziš babico ali pa, kot so nekateri eh, proizvajalci avtomobilov pravijo, ja, prioriteta je vedno voznik, voznik je treba zaščititi. Vseeno, ali je zdaj pred teboj eh, stara ženica, majhen otrok ali karkoli že. Tako da te stvari treba imeti v mislih in seveda s tem eh, poročilom ne smemo. Eh, V tem poročilu se ne imamo sklicevati na staro direktivo o varstvu podatkov. 2018 prihaja zelo k malu in eh, mislim, da se moramo tu lotevati aktualnega eh, svežnja o varstvu podatkov. Hvala lepa. Mihal Boni je naslednji. Hvala lepa za to poročilo. Na začetku našega skupnega dela smo in eh, Mislim, da bomo to lahko ukrepili na številnih področjih. Na, najprej moramo razumeti kontekst, v katerem se tukaj gremo. Govorimo o velikih podatkih v luči temeljnih pravic. Smo na začetku procesa implementacije GDPR in mislim, da moramo zdaj sploh opazovati ta proces implementacije GDPR, ker mislim, da se bomo iz tega marsikaj naučili. Kot drugo, ko je govora o varstvo podatkov, moramo vedeti tudi, da smo tik pred začetkom dela na pregledu direktive o e-zasebnosti. Tu gre za lokalizacijo podatkov in pravila o zaupnosti. Tudi to so stvari, ki jih je treba spostaviti, ker so zelo pomembne za direktivo o e-zasebnosti, pa tudi z vidika velikih podatkov. Poleg tega menim, da sem lahko dodamo tudi nekaj v smislu osebnih podatkov, e, ko govorimo o evropskem odprtem znanstvenem oblaku, tudi to je zelo pomembno. Sam sem poročevalec odbora Libe za to področje in vam bom poslal kakšen predlog s tem v zvezi. No, v naši skupini Mm, v številnih eh, odborih delamo tudi na področju robotov in robotike in eh, ta vprašanja, ki so velikega pomena za prihodnost robotizacije, je tudi potrebno izpostaviti v tem poročilu. Naša no, zadnja stvar, seveda se moramo pogovoriti o velikih podatkih z vidika temeljnih pravic, postaviti moramo ustrezno osnovo za zaupanje. Ne smemo pa pozabiti, da ko govorimo o velikih podatkih in na njihovem razvoju, to ne pomeni, da so vsi podatki osebni. Ogromno podatkov je, ki niso osebni po naravi in to moramo imeti v mislih in upoštevati moramo, da vladajo eh, drugačna uporablja, pravila za zbiranje in uporabo teh podatkov. Hvala lepa. Predn besedo vrnem Anja Gomeš, mi dovolite, da tudi sam povem par besed v svojem imenu. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče za nadaljevanje našega skupnega dela, glede tega vprašanja temeljnih pravic in eh, velikih podatkov. Mislim, da je veliko vprašanj že obravnavanih, še posebej, kar zadeva preprečevanje diskriminacije in druga sorodna vprašanja. In tu bi rad povdaril to, kar je dejal Mihar Boni, namreč eh, razlikovanje med osebnimi podatki in eh, podatki, ki niso osebni, ki so anonimni. To je zelo pomembno razlikovanje, kaj ti, kar zadeva anonimizirane podatke, imamo seveda lahko bistveno več možnosti za obdelavo teh podatkov. Pri osebnih podatkih pa imamo koncept eh, anonimizacije in omejevanja namere, ker zdaj uporabo teh podatkov. To izhaja tudi iz naše kulture. Torej, kadarkoli govorimo o velikih podatkih v povezavi z eh, osebnimi podatki, je tu določeno protislovje, kajti dejstvo je, da ne želimo velikih podatkov, ki vsebojo osebne podatke, ker ti velike podatke omejujemo na to, kar je potrebno. In uh, zadrževanje ni, eh, torej hramba teh podatkov ne more biti neomejena uh, in tako naprej. Skratka, zelo pomembno je, da se ta diferencijacija povdari. Prav tako je pomembno, da se intenzivira prizadevanja za razvoj na področju tehnik anonimizacije in pa poslovnih modelov v tej smeri. Mislim, da tu resnično lahko kot evropejci naredimo velikanski korak naprej, da na ta način zagotovimo več eh, inovacij na tem področju. Tako, zdaj pa besedo vračam poročevalki Jani Gomaš. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za zelo zanimive komentarje. Resnično se veselim amandmajo, ki boste posredovali in eh, sodelovanje z vami, kot so številni kolegi dejali, absolutno moramo. Začeti z dialogom z uporabniki in obdelovalci teh podatkov industrija, eh, organi pregona, kot je omenila že Marju. Skratka, priložnosti so tu, obenem so tudi številni problemi, številni izzivi. Eh, strinjam se z Akslom Fosom, da ja, gre tudi za, za to, kar ste dejali. In ne, ne moremo kar reči, ja, pač, to je pač del ere, v kateri živimo. In eh, pač omogočiti to možno orveljansko kontrolo, ki naj bi jih eh, veliki podatki omogočali potencijalno. Ampak tu gre tudi za priložnosti, za pozitivne vidike, naprimer, da naš način življenja v številnih vidikih ne bi bil možen brez velikih podatkov in da se v določenem smislu lahko to uporablja tudi zato, da so vlade eh, bolj odgovorne, bolj transparentne. Pomislimo na dokumente iz Paname. pomembno torej je, da se razreši ta vprašanja. Glede anonimizacije, o tem smo govorili številni. Tehnike anonimizacije je mm, vredno povedati z določenimi poslovnimi modeli, ki, na kateri želimo vplivati in ja, to, to se obstaja in drži. Uh, ampak bodimo realni. Na koncu koncev, s korelacijo različnih baz podatkov, še vedno ostaja možno reidentificirati osebne podatke, na podaj katerih se je prišlo do rezultatov. In to je zelo pomemben element, ki in to mora biti nekako v srču našega razmišljanja. Pomembno je, da minimiziramo tveganja in omejimo te možnosti, ampak te možnosti so, obstajajo in tega se moramo zavedati. Zadnjič sem bila na eh, sestanku s predstavniki različnih panok industrije in eh, tudi proizvajalci avtomobilov. Sami so podarili, naprimer, da svoje baze podatkov o tem, kako proizvajajo avtomobile, kakšni so sedeži, kakšni so mobili, tako naprej, delijo z zavarovalnicami in zavarovalnice potem, če omejitev ni, eh, se lahko odločijo, da tem te osebi ne bodo dali zavarovanja, ker pride do takih in drugačnih zaključkov. Tako da te zadeve že obstajajo in eh, tu mislim, da moramo biti kar eh, odločni. Ko smo šli v ZDA, Eh, malo po sprejemu mm, GDPR, so glavni akteri, veliki in mali, v ZDA, pozdravili GDPR kot prva pravila, ki skušajo na nek način urediti to področje. Tako da z tega vidika, po mojem mnenju, moramo preučiti vse te probleme, ki ste jih identificirali, torej pseudonimizacija, anonimizacija, profiliranje in tako naprej. Vse te stvari mislim, da moramo obravnavati na ta drzen način. Eh, ne smemo pa poskušati zdaj preprečevati nečesa, če se preprečeti ne moremo. Prav tako se zelo strinjam s tem, kar pravi Marijo, namreč eh, to vprašanje glede opismenjevanja na tem področju. Ključno je, da državljani vedo, zakaj sploh gre. Uh, In kot rečeno prej, sodelovanje z organi pregona je tudi ključnega pomena in Carlos Coelho, naprimer, je tudi omenil nacionalne pristojne organe na tem področju in eh, tu vlada določena asimetrija med državami članicami. Mislim, da je tu še en element, povezan s tem in o tebi tudi govori Mihal Boni, namreč eh, lokalizacija podatkov. Zelo smo občutljivi glede ZDA, ampak eh, ne razmišljamo pa naprimer o tem, kaj se dogaja z bazami podatkov, ki jih eh, gradijo podjetja na kitajskem in tam varstvo podatkov sploh ni tema. Tako da sem prepričan, da bomo skupnimi močmi uspeli iz tega narediti pomenljiv dokument. Hvala tudi sekretarjatu za zelo pomembno pomoč in hvala tudi mojemu asistentu Miguelu, ki mi tudi pomaga pri pripravi tega dokumenta. Hvala lepa. Uh, hvala lepa. Naj vse obvestim, da bo obravnava o tem potekala 8. decembra in rok za vložitev predlogov sprememb je 15. decembra ob 15. Dobro, sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. To je sporazum med Evropsko unijo in Združenje države Amerike o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznevih dejanj. To je krovni sporazum 12. septembra 2016 je parlament prejel zahtevo za soglasje. To je bilo poslano na svetu skladno s 16. členom in s členom 218.6 pogodbe o delovanju Evropske unije. Kot poročevalec bom sedaj predstavil snutek priporočil, potem pa bom dal besedo še poročevalcem v senci za njihove pripome, pa tudi drugim članom, ki bodo to pokomentirali. Mi smo ta sporozum prejeli septembra, ampak to ni vse. Ta zgodba je zelo dolga. Leta 2010 smo imeli zelo živahno razpravo o programih sledenja, financiranja terorističnih dejavnosti v ZDA, potem ne bi imeli morebitni sporozum, da bi legalizirali prenose v sistemih Potem je bilo govora tudi o ameriškem PNR dogovoru. Parlament je zlasti v tem odboru večkrat pozval k temu, da bi imenovali tako imenovani krovni sporazum. Ta bi ustvaril zaščito temeljnih pravic in svoboščin posamezniku na zelo visoki ravni. Prav tako bi zaščitili osebne podatke in zasebnost, ko se osebni podatki prenašajo na področju preiskovanja oprostite, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznjivih dejanj v okviru policijskega in pravosodnega stolovanja in kazenskih zadev. Ti standardi ne bodo predmet pogajanj v vsakem sporazumu, nenehno, vedno znova, iz nič, ampak bomo ustvarili minimalno raven zaščite, ki bo vedno veljala. Zato naj bi tudi dopolnili obstoječe sporozume, ki jih imamo, gre za sporozume o zemlji, pravni pomoči in tiste sporozume, ki sem jih pravkar omenil. 28. marca 2011 je komisija potem začela pogajanja na podlagi mandata, ki, ki ga je svet sprejel decembra 2010. Od takrat so pogajanja tekla decembra 2015 je bil sporazum parafiran, julija letos pa je svet sprejel odločitev tem sporazumu in to poslal soglasje parlamentu. Kot pročevalec na podlagi različnih razprav in izmenav mnen s pročevalci v senci, in s pravnimi službami in drugimi udeleženci, kot je recimo komisija, predlagam, da damo soglasje temu sporazumu. Mislim, da to pomeni znaten napredek, zlasti, ko gre za varovalke na področju varstva podatkov. V kontekstu stelovanja med organi za preiskovanje in odkrivanje v državah članicah in med organi v ZDA, smo imeli tu kar nekaj odprtih vprašanj. Lani, potem ko je bil sporozum parafiran, pravna služba je menila tri vprašanja. Najprej, kolikšnem obsegu je ta sporozum nekaj, kar lahko tolmačimo kot pravno podlago za prenose ali pa lahko to tolmačimo kot nekaj, kar prinaša ustrezne odločitve ali prave učinke. V okviru zakonodaje na področju varstva podatkov Evropske unije. Po izmenjavah, ki smo jih imeli, sem prepričan, da tega sporozuma ne moramo tolmačiti kot pravno podlago za prenose, ampak vedno potrebujemo tudi pravo držav članic ali pravo unije ali mednarodne sporozume, ki morajo dati povlasila tem prenosom podatkov. Prav tako menim, da če upoštevamo obrazložitve, ki smo jih slišali, zlasti strani komisije in ki se nanašajo na vlogo teh sporozumov, v luči določ vase podatke Evropske unije, potem je lahko to izhodišče za ustrezno odločitev. Ampak vseeno sem ustrajena v tem, da to pojasnilo ni na voljo le nam, ampak mora biti to radno tudi na javen način. Tudi v procesu sprejema tega sporazuma mora biti to jasno vsem stranem, zlasti pogodbenicam sporazumu, da gre to tudi za tolmačenje na evropski strani. Enako velja tudi za drugo točko in to je vprašanje glede te možnosti, da bi ta sporozum prinesel prilagoditve ameriškega prava, ko gre za izjeme glede na stoječe akt o zasebnosti v ZDA, zlasti glede podatkov PNR. Tako da je jasno, da se ta sporozum povsem izvaja na vseh področjih, kajti zajema tudi prenos podatkov PNR. Jasno je tudi, da na strani Evropske unije to pričakujemo. In to prinaša tudi posledice. Če ne bo tako, se ta sporozum ne bo posem izvajal na drugi strani in ne bo veljaven tudi pri drugih določbah na naši strani. Kar pa tudi pomeni, da to ne služi pravim varovalkam določbah varstva podatkov. Temi, temu bi to moralo služiti. Potem je jasno še nekaj, kar je treba sveda podariti v takšnih izjavah. Ker je to varovalka, imamo vedno lahko preverbe, pri evropskih organih, da bi videli, če je vse skladno s tem sporazumom in če se spoštuje standardi varstva podatkov, kar pomeni, da so pooblastila organov za varstvo podatkov neomejena s tem sporazumom. In na koncu še nekaj. Pomembno pojasnilo. Prav zaradi tega, ker ta sporazum pokriva tudi vsega, pravosodno pomoč na nekaterih področjih za vse upletene osebe, za posameznike. Imamo te možnosti rabe pravnih sredstev in korekcijskih ukrepov. To naj bi sedaj izvajali tudi aktu o nadomestila za škodo februarja 2016. Je bilo to obravnavano v ameriškem kongresu, ampak tu gre za pravosodna nadomestila za nekatere entitete eh, na ameriški strani, v nekaterih zvezdnih državah, kar pomeni, da imamo lahko nekatere osebe v Evropski uniji, ki niso zajete v takšnih odločbah. No, kot mi to razumemo, to pomeni, da če želimo posem izvajati ta sporazum, moramo pokriti vse države članice, vse državljane. Ampak koncept teh oseb, ki stalno prebivajo v državah članicah EU in nimajo državljanstva, to je nekaj, kar pričakujemo, da bo rešeno in to bi lahko pojasnili tudi pri nadaljem izvajanju in tudi pri spremljanju tega sporozuma. Naj bo jasno, da pričakujemo, da bodo tudi ti zajeti v prihodnosti s svojimi pravicami tudi pri teh pravosodnih postopkih. No, Združen države tu niso na isti valovni držini kot Evropska unija, ko gre za prebivanje Evropske unije in vse, kar potekajo, vse, kar pokrivati sodni postopki. To so dodatne varovalke, ki obstajajo v pravu Evropske unije. In to potem ni kršitev evropskega prava. Mislim, da je to povsem skladno s temi obrazložitvami in zato predlagam, da damo soglasje temu sporazumu, da bi potem omogočili, da je to izhodišče za druge standarde, druge sporazume, ko gre za vaso podatko in druge temeljne pravice in vse, kar se naša na sodelovanju med EU in ZDA, zato da bi lahko oblikovali skupne standarde in da ne bi imeli standarde, različne standarde in vzajemnega priznavanja, kajti to ni več dovolj za varovanje pravic posameznikov. Hvala lepa. Sedaj pa že dva člena, ki se oglašata. Mogoče še kdo? Najprej ILS, Axel Foss. Najlepša hvala, predsedujoči v tej razpravi o varstvih podatkov, torej o direktivi, o e, uredbi, ki je tukaj povezana in tako naprej, smo mislim, da lahko vplivali na dogajanje v ZDA. Tudi na podlagi naše razprave in e, na podlagi dodatnih pojasnil, ki smo jih dobili, se mi zdi, da smo vseeno veliko dosegli. Prav zato uh, ne moremo več veliko storiti glede tega eh, splošnega dogovora. To ne pomeni, da bo tudi v prihodnosti ostalo enako, ampak eh, dokler ne bomo prišli z novimi zahtevami ali kakorkoli že, je pač stanje takšno. Druge zahteve pa lahko potem naknadno sprejmemo znotraj naknadnih eh, protokolov ali sporazumov, o katerih se bomo pogajali kasneje. Torej, to bodo potem eh, posebnosti, ki jih lahko vključimo kasneje. Kot rečeno, sedaj še nismo na koncu pogajanj, ustvarili pa smo dober okvir, za katerega smo se tudi zelo potrudili. Tudi sam si sedaj to še enkrat predstavil in opisal in mislim, da lahko ta okvirni sporazum s čisto vestjo podpremo. Vse te negotovosti, do katerih še lahko pride, no, te bodo deloma pokrite, mislim, da veliko pa smo vsekakor dosegli. Prav zato moramo storiti ta korak naprej in uh, v imenu ILS lahko povem, da mi to podpiramo. Mislim, da bi bilo dobro, da čim prej sprejmemo ta okvirni sporozum. Namreč uh, tukaj govorimo o kaznjivih dejanjih in o izmenjavi podatkov med pristojnimi organi. Prav zato je to smiselno. Menim torej, da je to zelo eh, dober predlog in dober sporozum, ki ga lahko za čisto vestjo podpremo. Hvala lepa. Potem pa gospa Austin, Gloris Tin za socialiste. Hvala lepa, predsedojoči, kajte to je pomemben trenutek pri našem delu. Vemo, kako državen je bil cel proces skupaj z razpravami. Tudi v naši skupini smo obravnavali te rezultate, tudi v naši delovni skupini in seveda gledamo sklepe poročevalca pri tem mnenju. Tu vidimo znate napredek za varstvo osebnih podatkov, ki se prenašajo med EU in ZDA. Vsi smo se strinjali s tem, kajti če preverite vse te določbe, ki so res skladne z direktivo, potem lahko vidi, da, da imamo tu nova jamstva pri izmenjavi podatkov. In če to primerjamo z obstoječimi dvostranskimi sporozumi EU in ZDA pri izmenjavi podatkov, potem vidimo, da prej ni bilo teh varovalk, tako da je to velik napredek. Istočasno pa smo imeli v skupini zelo resno razpravo o glavni pomankljivosti tega dokumenta, to, kar je poročevalec že omenil glede pravnih postopkov. V praksi se to lahko zgodi, ampak lahko da je to diskriminatorno pri teh nadomestilih, zlasti, če govorimo pravice državljanja, tisti, ki niso državljani. V ZDA je de delež prebivalcev tretji državljanov vse večji. In to lahko postane še bolj problematično s časom, tudi v EU. Tako da moramo povdariti ta vidik in skrbeti moramo za to, da bomo to tudi tolmačili na tak način, da bodo tako razumeli tudi drugi, da to ni pravna podlaga za prenos osebnih podatkov, to ne moremo jemati na tak način, ampak je to lahko nek preizkus v praksi, recimo. Če bo res tako, da bo država zavrnila prenos podatkov in bo rekla, da ni zadostnih varovalk, ker osebe, za katerega niso državljani, da se pošiljajo podatki od njih in tu obstaja grožnja, da bi prišlo do zlorabe, potem, če bo ta test uspešen, če lahko organi za varstvo podatkov v državah posežejo v situacijo, bo to res izhodišče za te standarde in te odločitve. Potem smo lahko prepričani, da bo to dobro, ampak potem moramo to začeti izvajati in moramo preučiti, kako bo s tem. Kaj ti tu imamo tudi klauzulo o periodičnem pregledu vsake tri leta in torej čez tri leta bi lahko presojali o tem, kako bo to delovalo. Nasplošno je razprava v naši skupini privedla do tega razumevanja, da ko primerjamo težave, ki še niso rešene in doseže napredek, potem podpiramo tudi to, da damo soglasje. Kajti zdi se, da drži to, kar piše tu, to ni idealna rešitev, ampak je najboljša možna v tom trenutku. Ampak mogoče moramo delati naprej in to moramo res preverjati in poskrbeti za to, da se bo to primerno izvajalo. Hvala. Hvala lepa. Sofi Intveld za skupino ALDE. Ja, hvala, predsedojoči. Ja, veliko želim reči o tem. Najprej, če si pogledamo zgodovino tega. Nekateri tu v dvorani ki so tu že nekaj časa, se spomnijo, da sem bila ena izmed prvih, ki sem pozvala k čezatlantskem dogovoru o varstvu podatkov, dobro, da obstaja. Potem imamo tudi nove varovalke in res je, imamo tu širitev pravice na reševanje pravnih očkodnin. Vse to je seveda napredek, ampak podrobnosti so najpomembnejše in najbolj problematične. Glede postopka moram reči, da sem zelo presenečena, ko vidim časovnico o sprejetju tega poročila. Ne spomnim se, da smo kadarkoli sprejemili poročilo v manj kot enem mesecu. To je predlagan danes 8. novembra in glasovanje plane zasedno je predvino 1. decembra. To se mi zdi izjemno. Že deset let se pogovarjamo o tem, zakaj moramo imeti hiter postopek parlamentu, postopku brez precedensa, da bi tu nenadoma pozorili na vsa mnenja, ki smo jih prijeli iz pravne službe, iz 19. delovne skupine, potem imamo tu tudi generalnega prava obravnjuca in ne vem. Tam, tudi tam smo kom, pokomentirali ta sporazum. Torej, res ne razumem, zakaj je tako. Sedaj vsi pravijo, ja, potrebujemo uh, eh, sporozume, kot so CETA in se vsi ukvarjajo s tem, ampak če je CETA za vas slava, je to še nekaj hujšega. Ne razumem tega postopka ne razumem teh dvojnih standardov in ne razumem naglice, sedaj pa vsebine. Vsi pravijo, da to ni pravna podlaga za prenose, to ni ustrezno odločitev. To res, ja, res, to drži, ampak gre tudi za semantiko. Kajti, če berete sporazum, tu piše, mislim, da to piše v členu 5.3, ampak lahko me popravite, če se motim. Če se bo ta sporazum izvajal, potem bodo Združene države Amerike izvajale evropsko zakonodajo na področju varstva podatkov. Torej, kaj to pomeni? To naj bi pomenilo izpolnjevanje zahtev tega, da imamo primerne varovalke. In to pomeni, gospod poročevalec, da bo to v praksi Bjankoče, kajti res se sprašujem, kako ste mi rada bi slišali odgovor Evropske komisije. Če to ne bo izpolnilo meril ali zahtev po ustreznih varovalkah, kaj pa bo? Kakšne dodatne varovanja, ki bi potrebovali poleg tega sporazuma? Nič se ne moram spomniti. V praksi bo to bjankoček za prenose osebnih podatkov v ZDA za namene preiskovanja in pregona. Razmislite o tem, kaj to pomeni. In ja, tu sem že predolgo, ne vem, toliko pregledov imamo in eh, pregledi ne služijo ničemu, res. Še nobenega primera nisem videla, ko je bil nek pregled res uporabljen za to, da smo potem spremenili ali celo preklice zakonodajo. To je neumnost. Ko to podpišemo, to velja za vekomaj. Tako da moramo zelo previdno razmisliti o našem delu. Sedaj pa ustrezna odločitev, učinki ali kakorkoli že to imenuje, to je bjanko ček, In tu vidim še nekaj. Ja, dobimo varovalke in tudi postopke za nadomestila in očkodina, ampak tu je še nekaj zelo pomembno. To smo že slišali. To ne velja za neevropske državljane, ki živijo v Evropski uniji. Tu gre za kršitev listne temeljnih pravicah. Tega res ne razumem. Pogodbah piše, da ne moremo imeti pogajanj o mednarodnih sporazumih, ki niso skladni z listno temeljnih pravicah. Mislim, ali, ali, ali me slišite, ali razumete, zakaj gre? Potem še nekaj, kar je pomembno. In temu nismo namenili dovolj pozornosti. Pravica do nadomestil velja le za tiste, ki živijo v določenih državah. In kako je ta država lahko določena ali imenovana, imenuje se, če potrdi izmenjavo komercialnih podatkov, torej za komercialne namene, torej temeljne pravice o nadomestilih imamo le, če bomo dali podatke Google za komercialne namene. No, res ne razumem, kako bi to lahko bilo skladno z našo listno temeljnih pravicah. In na koncu še nekaj, to ste omenili tudi vi? Ne vem, lahko mi reče, da sem cinična, da sem preveč zahtevna, ampak komisija, Čan Kareli je tu, je rekla, da vse temelji na domnevi, da bodo Združene države Amerike priklicale izjeme iz akta o zasebnosti za nekatere programe, kot so recimo PNR evidence in tako naprej, torej ti podobni programi. Mislim, da obstaja nobena možnost, da se bo to zgodilo nikoli. Združene države ne bodo nikoli razveljavile teh izjem. To bi rade razumeli in naj komisija to potrdi. Na sestanku komisija rekla, ja, to vemo, In če bo tako, sporozum ne bo pravno veljaven, ampak vse eno bomo šli naprej, ne glede na to, in če to državljane bodo všeč, gredo lahko na sodišče. To pomeni, da če to drži, bo Evropska komisija voljna namenoma sklepati sporozume in izvajati sporozume, ki niso pravno veljavni. In potem naj posamezni državljani gredo s tem na sodišče. Ne vem, če je Evropska komisija to sploh spoštuje vladavino prava, pogodbe in Evropsko sodišče. In če še komisija tega ne spoštuje, kaj počnemo tu? Vi pravite, da želite vse rešiti tako, da boste dodali še izjavo komisije. Ja, ne vem. Najprej ne razumem, zakaj to ne bila veljavna rešitev tudi za CETO. Zakaj je potem to lahko uveljavljeno tu? Potem s to izjavo ne rešimo ničesar. Če sporazum sam ni dovolj dober, tega ne bomo rešili tako, da bomo prisegali na to. Kajti tega ne moremo rešiti samo z neko časno izjavo. Treba je preklicati akt o zasebnosti in ta sporazum mora biti skladen z listno temeljnih pravicah. Osebno sem prepričana, ampak ne vem, lahko mi svetujete nekdo, ki mogoče večji strokovnjak kot jaz, ampak sama ne razumem, kako lahko sklepamo takšne sporazume, ki dajajo pravico do namestil v zameno za obljubo držav, da bodo pošiljale podatke zelja za komercijalne namene. In še zadnje vprašanje za vas, poročevalec. Tu je še nekaj. Še en pogoj za pravosodno nadomestilo. Ne, to moram ponoviti. Prenos podatkov za komercijalne namene v ZDA veliki meri temelji na nedavno sprejetem zasebnem ščitu. Imamo še nekaj drugih instrumentov, ampak ta ščito zasebnosti je tu glavni instrument. Vi ste tako kot jaz zelo skeptični glede tega ščita. O tem bom govorila še poznaje. Torej, če to ne bo uspešno, Max in drugi bodo šli na sodišča in bo to preklicano. Potem imamo še en stabr, pri tem sporozumu, ki se bo porušil. No, res, ne razumem. Tu imamo to obljubo ZDA, da bomo prenašali podatke za komercialne namene in to lahko izpolnijo le tisti, ki bodo uporabljali nejasne instrumente. Vse skupaj res ni dobro, mi nismo privani tega podpreti v moji skupini tej stopnji in vse, kar sem omenila, bo treba spremeniti na kredibilen način, da bo to pravno vodotesno. In v tej obliki tega ne moremo podpreti. Hvala lepa. Kornelija za skupino GUA. E. <clears throat> Uh, Najlepša hvala. Hvala uh, poročevalki tukaj, smo poročevalcu. Veliko let uh, smo obravnavali to vprašanje in sedaj smo bolj ali manj zadovoljni, bolj nezadovoljni. In vprašanje je, ali se bomo zadovoljili za vrabcem v ropi, roki, kljub temu, da bi potrebovali tistega goloba, ki sedi na strehi. Sama nisem zadovoljna in ne morem si predstavljati, da bi sprejeli ta rezultat, ki ga imamo pred seboj, s čisto vestjo. Poročevalcu je pomembno, da tukaj zapiše, da okvirni sporozum Eh, ni podlaga za posredovanje osebnih podatkov in tako naprej. Ja, to lahko pozdravim, seveda, ampak vprašanje je, kako to sprejema druga stran, torej tisti, ki sto na drugi strani Atlantika. Vprašanje je, ali smo tukaj zagotovili, da lahko izhajamo iz tega, iz tega, kar je upisano v tej obrazložitvi. Sama razumem to obrazložitev in jo podpiram. Ampak eh, praktično gledano nimamo v roki ničesar, s čimer bi lahko ukrepali zopr ZDA. Torej, tega ne vidim. Kar se tiče primernosti, o tem smo že veliko razpravljali in takrat so vsi rekli, ne, ne, tukaj ne govorimo o odločitvi glede primernosti. Ampak, na koncu, tukaj nimamo dovolj jasnosti. In če si ogledam celotno besedilo, potem. Uh, lahko ugotovimo, da ne moremo sprejeti tega, kar je do sedaj bilo doseženo. Pa še nekaj, kar je pomembno. Naprimer, kar se tiče nadaljnega posredovanja podatkov in eh, rokov za hrambo podatkov, predvsem tudi, kar se tiče občutljivih podatkov. Ob tem smo že razpravljali, tudi, naprimer, ko smo govorili o direktivi glede varstva podatkov. Za besedilom, ki je trenutno tukaj zapisano, nismo, sploh nismo zadovoljni. To je dejstvo. Uh, Zdi se mi precej problematično, kot, kako bi to urejali, kot je tukaj zapisano. Pravica do pravnega ugovora, kako smo lahko zadovoljni s tem, da to velja za državljane EU, za druge pa ne. Govorimo o temeljnih pravicah, ki veljajo na območju Evropske unije za vse, ki tukaj živijo in tako tudi mora biti. Lahko rečemo toliko smo dosegli, več pa ni šlo, ampak ali lahko res mirne vesti sprejmemo takšen sporazum, v bistvu bi morali tukaj verjeti v Boga, slepo zaupati v to, da se bo to pozitivno uredilo. To, kar je tukaj zapisano. Ampak eh, jaz mislim, da je to zelo problematično. Če imamo možnost ukrepati, potem eh, bi morali v končnem besedilu zapisati, jasno zapisati, da je to pogoj. S tem bi morda lahko sprejeli poročilo, ampak v takšni obliki, kot je sedaj, pa ga ne moremo, namreč eh, predstavlja negotovost in malce sem žalostna, da smo prišli do točke, na kateri smo sedaj, ko razmišljamo o tem, da je bolje pač sprejeti slabo odločitev kot nobene, da več pač nismo mogli doseči in tako naprej. Če bomo to sprejeli, bo to vplivalo tudi na nadaljne sporazume in to ni dobro za nas. Okay, uh, Najlepša hvala, gospod uh, Lopes Aguilar, izvolite. Hvala. Pri, o tej točki smo že veliko slišali in uh, jaz bi se strinjal z tem, kar so povedali drugi. Strinjam se z poročevalcem, pa tudi z drugimi komentarji, ki smo jih tukaj slišali. Torej, rad bi naslovil komentar na komisijo. Imam namreč vprašanje za komisijo. Namreč, ali lahko imamo tukaj klauzulo, ki bi predvidela redni pregled izvajanja tega sporozuma? Koga sprejmemo, seveda, z našim privoljenjem, če se bo to zgodilo? Glasovali naj bi decembra. Torej, zanima me, kaj lahko komisija pove glede pregleda. Ali bo to potekalo redno, ali je to mogoče? predvsem z ozirom na bližajoče spremembe, ki jih pričakujemo v Beli hiši, torej glede na današnje volitve v ZDA. ZDA bodo sprejele novo zakonodajo v povezavi z zakonodajnimi eh, in eh, pravnimi pritožbami, ki bodo omejene na državljane EU. Ne državljani pa eh, se ne bodo mogli pritožiti, kar bo negativno vplivano na Evropsko, Evropsko listino o temeljnih pravicah. Upam, da se ne bo zgodilo, česar se bojimo, torej da ne bo preveč grozne zamenjave v beli hiši, to bi namreč eh, negativno vplivalo na načrtovane ukrepe v povezavi z tem sporozumom. Torej, če ne bodo v ZDA izbrali najbolj, najslabšega možnega kandidata, bo še vedno to vplivalo na razvoj. Namreč na volitvah v ZDA se odločajo tudi o sedežih v senatu. To pa bo vplivalo na sprejetje sporozumov in tako naprej. Tudi Evropski parlament tukaj prevzima vlogo ne samo z našim glasovanjem, ampak tudi z spremljanjem rednim spremljanjem, kar se tiče izvajanja določb tega novega okvirnega sporozuma. Strinjam se, da smo dosegli nek napredek v primerjavi z trenutnim statusom quo, ampak mislim, da potrebujemo še veliko dodatnega truda strani ZDA. Pokazati morajo, da so pripravljeni na to, da spoštujejo izvajanje tega sporozuma. In komisija mora torej redno opravljati pregled, pa tudi mi ga moramo opravljati. Namreč eh, komisija je nam odgovorna. Hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa dajem besedo še komisiji. Gospa Karirjo lahko morda odgovori na nekaj vprašanj. Uh, hvala lepa. Ja, naj se najprej zahvalim poročevalcu, poročevalcem v senci in drugim poslancem v odboru, ki so opravili veliko dela. O tem namreč razpravljamo že veliko let. Predvsem eh, vaša pomoč, vaš trud in neprestana podpora sta bili ključni za to, da smo sprejeli akt o pravnem, pravni pritožbi. Uh, zelo pomembno je, da se ta sporazum čim prej sprejme. Ne želim ponavljati to, kar smo slišali že večkrat, že celo moje meste omenjali. Torej, veliko krat smo se pogovarjali in veliko sem vam že povedal. Rad pa bi vseeno opredelil nekaj ključnih točk. Prvič. Sedaj prvič imamo priložnost ne samo v eh, transatlantskem kontekstu, ampak nasplošno, zato da sprejmemo sporazum glede eh, sodelovanja organov pregona. Gre za dogovor, ki dodaja dodatno zaščito in varovalke za naše državljane. To je nekaj povsem novega. Gre za sporazum, ki bo omogočil takojšnje in eh, konkretno izboljšanje vsem evropskim državljanom. Večina določb tega sporazuma velja čisto za vse ljudi, ne glede na to, so državljani ali ne. To bom pokomentiral še kasneje. Torej, imeli bomo neposredne koristi, kar se tiče zakonov in eh, zaščite za vse evropejce. V tem trenutku, ko se pogovarjamo, obstajajo določeni transferi, kar se na podlagi nacionalne zakonodaje in tako naprej, zaščite pa ni. Ali pa veljajo samo nekatere varovalke. Torej, to je status quo. Status quo je, da ni zaščite ali pa da so samo nekatere zaščite. Tudi to ste že omenili, namreč, da bomo popravili nesimetrijo, ki trenutno obstaja na področju zaščite. Torej, kar se tiče zasebnosti in zaščite podatkov. Državljani ZDA že uživajo to zaščito, ko gre za prenos podatkov v Evropsko unijo. Evropejci pa ne, torej njihovi podatki se lahko prenesejo v ZDA, ne da bi imeli naši državljani zaščito. Torej, če citiram resolucijo parlamenta, izenačili bomo pravice evropejcev z pravicami američanov. In tudi naslednjega ne moremo pozabiti. Namreč ta sporazum bo prinesel več pravne varnosti in stabilnosti pri sodelovanju na področju pregona. Torej, čim hitreje, ko bo ta sporazum sprejet, boljše bo za nas, za evropejce. Istočasno pa seveda razumemo tudi pomembnost tega, kar so povedali člani odbora in to, kar je povedal poročevalec in predsedujoči. Čim prej želimo pripraviti sporočilo, ki bo odgovorilo na ta vprašanja in odgovorilo na določene pomisleke. Sedaj imam tudi priložnost, da odgovorim na nekaj komentarjev, ki smo jih slišali. Naprimer, glede narave tega dogovora. Torej, prvič narava dogovora. To je jasno zapisano v eh, sporazumu, namreč ne gre za podlago za prenos podatkov, ne gre za sporazum, ki bi omogočal splošno avtorizacijo za prenos podatkov. Ne. Področje uporabe določb eh, velja samo za eh, pravne pritožbe. Iz besedila sporazuma je jasno razvidno, da gre za torej, te pritožbe, ki v celoti veljajo v primeru prenosa podatkov PNR, ki temelijo na, področju, na sporazumu izmenjave podatkov PNR med ZDA in EU. To velja za vse državljane Evropske unije, ampak kot rečeno samo za državljane. Obstajajo pa drugi načini pritožbe znotraj zakonodajnega sistema ZDA, ki omogočajo osebam, ne glede na to, kje živijo in kateri državljani so, da se pritožijo in you know, torej podajo argumente zopr zlorabo njihovih človekovih pravic. Pa še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, je pristojnost naših organov za zaščito podatkov glede tega sporozuma. Ti bodo namreč lahko v celoti preiskovali, opravljali svojo eh, nalogo tukaj in so tudi izredno omenjeni v sporozumu, v različnih določbah tega sporozuma. Bodo torej ključni del postopka, kar je že del pregleda. Pristojni bodo za preiskovanje, obravnavo, eh, pritožb in tako naprej. Pomemben del sporozuma je prav to, kako bomo to nadzorovali. Torej, upam, da bo ta, to pojasnilo zadostno in da bomo lahko imeli pozitivno glasovanje o tem poročilu v parlamentu. Hvala. Najlepša hvala. Slišali smo, da bi Sofija Intefeld rada še enkrat komentirala. Na kratko, prosim. Ja, hvala za to promocijo, za to reklamo strani eh, komisije, ampak niste odgovorili na moje vprašanje. Naj vam dam primer. Vi ste mi poslali elektronsko pošto in to bom sedaj citirala. Pravite, da gre za nujnost, da torej mora ZDA nujno eh, odpraviti izjema za PNR. Torej, tako ste napisali, citiram. Če želimo biti skladni z tem sporazumom, bodo ZDA morale spremeniti iz, nekatera izvršna pravila in upravne prakse. To so vaše besede. Zapisali ste, da je nujno potrebno, da se to zgodi. Sedaj pa ne odgovarjate na to. Kar se tiče izmenjave komercialnih podatkov, v aktu za pravno pritožbo, ne vem, v katerem členu piše, ampak tam, kjer opisujejo, kaj mora storiti država, če želi biti imenovana država. Piše, da mora imeti pravilne mehanizme za zaščito podatkov pri izme, izmenjavi za ZDA. Drugič, omogočati mora izmenjavo osebnih podatkov za komercialne namene med la, lastnim teritorijem in ZDA. To piše v aktu za pravno pritožbo. Tega si nisem kar tako izmislila, ni plot moje domišljije. Prav zato prosim, da mi odgovorite na ti dve konkretni vprašanji. Dokler bo komisija samo ponavljala, kako je to boljše kot vse, kar smo imeli predtem, kot neka pokvarjena plošča, to ne bo zadosti. Namreč tudi, če je ta sporozum 99 odstotkov fantastičen, je v tem enem odstotku, ki ni fantastičen, kršitev pravic naših državljanov in ljudi, ki živijo v Evropski uniji. Če mi boste prodajali avto, rabljen avto, ki mi boste povedali, da je 99 odstotkov fantastičen, žal pa nima zavor, no potem tudi to ne bo dobro, a ne? Želela bi si torej konkretni odgovor na ti dve vprašanji. Ni dovolj, da mi tukaj razlagate, da države članice ne razmišljajo o temeljnih pravicah in da preprosto pošiljajo podatke v ZDA, brez da bi razmišljali o tem. Ne, to ni dovoljšen argument za to, da mi prodajate stvar, ki ne deluje. Torej, Že tri leta zastavljam ista vprašanja in upam, da mi boste odgovorili. Zadost imam tega, da moram to vprašanje znova in znova zastavljati. Hvala, komisija, izvolite. Najlepša hvala. Ja, veseli me, eh, da ste se nanašali na najno korespondenco. Ampak samo deloma, namreč eh, enako kot sem zapisal v e-mailu, bom tudi sedaj pojasnil. Tukaj ste zamešali nekaj. Po eni strani eh, pravni aspekt tega sporozuma in pravilno izvajanje sporozuma. Kot pri vsakem sporozumu je to namreč pomembno vprašanje. Ampak kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše je, da sporazum ustvarja mednarodne obveznosti, ki bodo zavezujoče za drugo stranko. Torej vprašanje, ali bodo podatki PNR vključeni v eh, mehanizem za pravni, pravno pritožbo. Glede tega eh, sem že izpostavil, da obstaja specifičen člen, specifična določba v sporazumu, ki to obravnava. Podobno kot pri drugih sporazumih, je pa vse odvisno od pravilnega izvajanja sporazuma. Če to pomeni, da mora druga stran ZDA spremeniti nekatere svoje prakse ali svoje pravila, potem je to posledica dejstva, da jih vežejo mednarodne obveznosti. Za današnjo razpravo pa je pomembno to, da obstaja jasna mednarodna obveza, zato da bodo vsi prenosi podatkov vključeni v sporazum in bodo tako omogočeni eh, mehanizem do pravne pretožbe. Jaz samo en komentar. To je vse lepo in prav. Ampak vedno znova pojasnjujete eno, da obstaja obveza za ZDA, da spremenijo izjemo za PNR in podobne scheme. Pravite, da je to obveza in da je to del izvajanja sporozuma. Ampak izkušnje, ki jih imamo do sedaj z Evropsko komisijo in z njihovim nadzorom glede pravilnega izvajanja ter pregleda sporozumov, kažejo na to, da pač eh, to ne gre. Nimam zaupanja v to, da bo komisija rekla, Poglejte, ZDA niso eh, odpravile te izjeme in prav zato bomo preklicali sporazum. Ne, tega ne boste storili. V realnosti bo stvar takšna, da bomo sporazum podpisali, ne glede na to, koliko pregledov bomo, obstaje, eh, bomo pripravili, ZDA ne bodo odpravile te izjeme in mi bomo še naprej izvajali ta sporazum. Točno to se bo zgodilo, ampak ne v mojem imenu. Hvala komisija, želite še enkrat odgovoriti ali ste končali? Ja, rad bi nekaj dodal k prejšnjemu komentarju, komentarju namreč kar se tiče pravilnega izvajanja sporazuma. Predvsem, kar se tiče eh, določbe za pravno pritožbo, to je tako pomembno, da je v sporazumu samem zapisano, da je izvajanje sodne pritožbe del skupnega pregleda, to je člen 21. Torej, to ni izjava, to je del eh, besedila. Ne gre za mojo izjavo, za moj e-mail ali kaj podobnega. Ne, za, gre za del besedila, o katerem smo se že dogovorili. Torej, tukaj bomo še posebej pozo, pozorni pri skupnem pregledu sporazuma. Vabim vas, da si preberete tudi člen o eh, prekinitvi sporazuma, ki je povezano z kršitvami sporazuma. Kršitve so tudi nekaj, kar bomo gotovo jasno pregledali. Hvala. Prav najlepša hvala. Besedo bom eh, dal samemu sebi kot poročevalcu. Za konec bi rad eh, odgovoril na nekaj vprašanj, ki smo jih slišali. Dogovor eh, oziroma sporozum, o katerem smo se pogovarjali in pogajali je na mizi že od 8. septembra 2015, torej že več kot eno leto se pogajamo o tem končnem besedilu. In že od takrat govorimo o tem. Ne gre torej za hiter, kratek postopek ali kaj podobnega. Imeli smo že veliko razprav o tem med eh, poročevalci v senci, pa tudi s komisijo. Poročilo je relativno eh, preprosto, glasovali bomo samo za ali proti. Kot veste, drugega ne moremo in eh, prav zato se mi zdi smiselno, da delujemo na tak način. Kar pa se tiče vsebine. Mislim, da je jasno, zakaj se tukaj eh, ne strinjamo, ampak to ni zapisano v sporazumu, tudi eh, pravna služba parlamenta tega ni postavila pod vprašanj. Torej, to ni pravna podlaga za prenose podatkov. Vedno bomo potrebovali dodatno nacionalno zakonodajo, evropsko zakonodajo ali kak drugi sporazum za tretjo državo, v tem primeru za ZDA. To bo potem omogočilo prenos podatkov. Sporazum ustvarja samo določene standarde. In prav to je tudi velika razlika z trgovinskimi sporazumi. Trgovinski sporazumi ustvarjajo vzajemno priznavanje standardov in prav zato moramo sprejeti, da bodo morda na našem trgu veljali nižji standardi. Ta sporazum pa vzpostavlja skupne standarde. Sam bi bil zelo zadovoljen, če bi več takšnih sporazumov podpisali tudi na področju trgovine, namesto da vzajemno sprejemamo drug, um, standarde drug drugega. To je dober korak naprej. Poleg tega ta sporazum ne avtorizira prenosa podatkov. Prav zato nima smisla, da govorimo o tem, da je to odobritev prenosa podatkov. Namreč to ni. Odobritev prenosa podatkov je naprimer eh, sporazum EU OpenR ali pa o THP. Mislim, to so sporazumi, ki avtorizirajo prenos podatkov, pa imajo veliko nižje standarde za zaščito podatkov. Torej, s tem sporazumom bomo dopolnili in izboljšali stare sporazume, ki so že v veljavi in ki, večina, ki jih je potrdila večina političnih skupin. Kar se tiče postopka pritožbe, ki ne velja za vse ljudi v Evropski uniji, no če je to zahteva, zaradi katere ta sporazum ni zakonit, potem enako velja tudi za vse druge sporazume, ki že sedaj omogočajo prenos podatkov iz Evropske unije v tretje države, namreč eh, ti sporazumi nimajo nobenega mehanizma za pritožbe sploh. Prav zato mislim, da ti sporazumi niso nezakoniti samo zaradi tega elementa. Sporazumi za eh, PNR in TFTP so sicer, po mojem mnenju, slabi zaradi drugih stvari, ne pa zaradi tega. Mislim, da tukaj ustvarjamo primerne varovalke, ki so tudi eh, ustrezne. Spoštujejo vse zahteve za varstvo osebnih podatkov Evropske unije. Res pa je, da ne bomo imeli eh, absolutnega znanja o tem, kako je to urejeno v tretji državi, imamo pa visoke standarde, ki bodo izboljšali vse obstoječe sporazume in pravno podlago za izmenjavo podatkov. Prav zato mislim, da je to dober korak naprej in skupaj z pojasnili, ki, za katere zahtevam, da so priloženi sporazumu, ko bo ta sprejet v svetu in parlamentu. No, ko bomo vse to imeli in ko bo jasno uradno zapisano strani komisije in drugih inštitucij, kaj smo sprejeli, potem tega tudi ni, bo, ni mogoče drugače razumeti in interpretirati. Tudi če ne vemo, ali bodo ZDA v celoti izvajale to, ta sporozum, je vseeno popolnoma jasno, da če ga ne bodo izvajale, naprimer, kar se tiče izjem za zasebne podatke ali pa če ne omogočijo pravni, pravne pritožbe nekatere države, potem bodo kršile sporazum in to pomeni, da od takrat ne bo več primernih varovalk. Prav zato bodo potrebovali dodatne varovalke pri vsakem prenosu posebej. Torej, mislim, da je tukaj upravičeno, da nadaljujemo po tej poti. In zato bi bil dober korak naprej, če sprejmemo ta sporazum. V prihodnosti pa moramo zahtevati več podobnih sporazumov in standardov. Prav zato bi se najlepše zahvalil vsem poročevalcem v Senci, ki so mi pomagali pri pripravi tega v zadnjih letih. Hvala tudi komisiji, ki se je pogajala tudi v našem imenu. Tako sedaj pa eh, rok za predloge sprememb je 11. novembra ob 12. opoldne. In na ta način bi zaključil to točko upam, da bomo imeli še nekaj minut na voljo, namreč še vedno sta na dnevnem redu dve točki. Naslednja točka je predstavitev poročila odbora Libe in eh, njihove misije v ZDA 20. maja 2016. Šest kolegov, vključno z mano, oziroma gospod Klot eh, Morajas je bil predsednik delegacije, skupaj z misijo je torej odpotoval v ZDA v Washington DC in Silikonsko dolino. Namen te misije je bil, da pridobimo posodobljene informacije o trenutnem stanju in napredku v ZDA glede pomembnih tem odbora Libe, naprimer varstvo podatkov, ta sporazum, ščit za varstvo podatkov, šifriranje, boj proti terorizmu, radikalizaciji, strategije za uh, določene ukrepe, ki so jih sprejeli ZDA, pa tudi recipročnost, kar se tiče vizumskih zahtev. Misija Libe je bila namenjena temu, da se srečamo z deležniki in se prisluhnemo njihovim mnenjem. Misija je bila zelo intenzivna, potekalo je veliko sestankov z kongresniki, deležniki, univerzami in profesorji. Misija je članom Libe podala veliko dobrih informacij o naših pomembnih temah, poleg tega pa je okrepila sodelovanje z administracijo ZDA, z kongresom in tako naprej, tako da smo si dobro izmenjali meja. Besedo dajem še drugim članom in poslancem, če si želijo kaj dodati. <laughs> gospa metsola izvolite gospod predsedujoči čisto na kratko eh, pridružujem se drugim kolegom in se zahvaljujem sekretarijatu pa tudi našemu eh, uradniku za zvezo v Washingtonu, ki je pripravil zelo dober program. Prvič smo bili v Silikonski dolini, še posebej všeč mi je bila razprava z strokovnjaki za zasebnost pri Googlu in Facebooku. V prihodnosti bi si želela bolj poglobljene razprave z člani kongresa. Vsi obiski, na katerih sem bila v ZDA, so mi pokazali, da moramo posvetiti več pozornosti temu, s kom se srečamo in o čem govorimo na teh srečanjih. Še posebej, ko govorimo o vprašanjih, kot je zasebnost, varni pristani in tako naprej razen tega mislim, da je bilo to zelo dobro organizirano in se veselim tega, da bomo o tem razpravljali, še posebej glede na to, da bo v ZDA sedaj nova administracija. Spremljati bi morali eh, sestanek z torej, eh, vladnimi eh, predstavniki, kar se tiče recipročnosti pri izdaji vizumov. Mi moramo namreč zagotoviti, da sledimo temu postopku za države članice, ki jim je to pomembno. Tudi naša odgovornost je, da naše kolege iz teh držav obvestimo o tem, kar so povedali američani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fos, izvolite. Podprl bi to, kar je povedala Roberta pravkar. Morda pa bi še nekaj doga, dodal. V prihodnih eh, potovanjih bi bilo dobro, da bi imeli na voljo več časa za nekatere točke. to eh, hitro potovanje od ene točke do druge ne dovoli, da bi imeli poglobljeno razpravo. Prav zato bi bilo dobro, če bi imeli na voljo več časa, tako da bi imeli naprimer z vsakim sogovornikom več časa, da bi nam lahko povedali eh, bolj poglobljeno, kaj mislijo. Hvala. Hvala tudi vsem, se strinjam. In še enkrat hvala sekretarjatu, da so organizirali ta zelo pomemben obisk. Tako, sedaj pa, če ni drugih komentarjev, lahko preidemo na zadnjo točko na dnevnem redu in sicer gre za parlamentarno vprašanje P0176. Eh, to je vprašala eh, gospa Interfeld v skladu z poslovnikom in komisija bi morala v roku treh tednov odgovoriti. Datum je potekel 31. oktobra letos, pa nismo prejeli odgovora strani komisije. Gospa Interfeld je prav zato prosila, da se da to vprašanje na dnevni red naslednjega sestanka. Gospa Interfeld, eh, želite besedo, predem dam besedo komisiji. Ja, mislim, da gre za zelo pomembno vprašanje in žalostno je, da o tem razpravljamo danes ob koncu sestanka, kljub temu, da je bilo to umeščeno na dnevni red v zadnjem trenutku. Gre za uh, sume za to, da je Jahu pregledoval račune svojih uh, članov na zahtevo obveščevalne službe ZDA. Vse Prihajajoče e-maile so pregledali eh, na zahtevo obveščevalne agencije in to so zelo resne obtožbe. Komisiji smo zastavili prioritetno vprašanje glede tega, ali se zaveda teh obtožb, ali so prosili za pojasnila strani eh, administracije ZDA in ali se komisija zaveda dejavnosti. Eh, tega podjetja v času, ko obstaja ta ščit za zasebnost. Torej, ali je Jahu ščitil, eh, prekršil določbe varnega pristana in eh, ščita za zasebnost. Kako bodo zagotovili v komisiji, da se takšne kršitve ne bodo več dogajale? To so pomembna vprašanja, glede na to, da milijoni evropejcev uporabljajo Yahoo. Mi se pogajamo z ZDA v dobri veri, kot smo videli v prejšnji razpravi in prav zato je to pomembno vprašanje. Torej, presenečena sem, da nisem prejela hitrega odgovora strani Evropske komisije glede tega vprašanja. Še bolj me preseneča, da je gospod Džankareli zapustil sestanek. Res ne vem, kaj bo komisija povedala o tem Pogosto, ko zastavimo ta vprašanja, dobimo odgovor, da smo proti ameriško nastrojeni. Nisem. Sama mislim, da je Amerika zelo pomembna in eh, veličastna država. Ampak vseeno mi je pomembno, kakšne so pravice evropskih državljanov in komisija ne počne dovolj za to, da bi te pravice zaščitila. Res me zanima, kakšen bo odgovor komisije. Najlepša hvala. Izvolite komisija. Hvala lepa. Ja, odgovor pripravljamo in komisija ga bo sprejela z zapisnim postopkom. To bomo parlamentu posredovali v petek ta teden. Najlepša hvala, ja, to je zanimivo, ampak eh, mislim, da bi lahko Evropska komisija takoj odgovorila na eno vprašanje. Ali ste se zavedali tega eh, dogodka, ko ste se pogajali o ščitu za zasebnost? Verjetno ne potrebujete celotnega kolegija, da bi odgovorili na to vprašanje, ampak dobro, bomo počakali do petka. Prav najlepša hvala. To bi bilo vse. Sestanek je končan. Naslednji sestanek našega odbora pa bo 14. novembra od 15. do 18.30 potem pa spet 17. novembra ob 9. zjutraj. Hvala.